tem pričenjamo današnjo sejo odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Seja je posvečena predvsem novemu predsedstvu sveta, slovaškemu predsedstvu. Tako kot veste, delegacijo predsedstva vodi ministrica, ki jo bom zdaj v kratkem pozdravil. Ampak najprej opravimo formalnosti. Poglejmo si dnevni red. Naj vas opozorim, da zaradi odsosti poslanca Kirlenga, točka 10, torej izmenjava mnen o stanju tristranskih pogajanj v nacionalnih zgornjih mejah za nekatera onesnaževala zraka, direktiva NEK, da to točko smo odložili na 26. septembra. 26. septembra. Kljub tej spremembi upam, da bomo lahko potrdili dnevni red. Sporočila predsednika, to je druga točka na dnevnem redu. Mm, naj vas eh, seznanim s tem, da na mesto Eh, poslanca Vojčičovskega, ki je prevzelo pomembno funkcijo pri drugi instituciji Unije. Se nam bo pridružila Uršula Krupa, ki jo pozdravljamo med nami že danes. Uršula Krupa je bila poslanka. Med, v obdobju 2004-2009 še enkrat jo pozdravljamo med nami in želimo ji tudi veliko uspeha pri delu v našem odboru in v parlamentu. Sicer je gospa že podkovana in računamo na njeno aktivno sodelovanje. Torej še enkrat izrekamo prisrčno dobrodošljico. Potem naj vam tudi povem, da je danes predvideno tolmačenje v 21 jezikov z izjemo estonščine, malteščine in irščine. Uh, poleg tega uh, potek se tudi uh, seja prenaša prek interneta, kar pa zadeva potrditev eh, zapisnikov iz prejšnjih sej, se bomo držali rednega eh, postopka. Zdaj pa gremo na četrto točko. Izmenjava mnen za ministrico za kmetijstvo in razvoj podeželja. ki bo spregovorila o prednostnih nalogah slovaškega predsedovanja. Mm, spregovorila bo gospa Matečna, nekateri eh, izmed vas ste jo morda že eh, srečali. Včeraj je namreč z, z njo potekala seja koordinatorjev, torej izrekamo prisrčno dobrodošlico ministrici. Prepričani smo, da tekom te izmenjave mnen. Vsi vašej Ali ta... bomo bolje spoznali vrednostne naloge vašega predsedstva. In bomo tudi odkrili, katera so vaše stališča v zvezi z pomembnimi vprašanji, aktualnimi vprašanji, ki zadevajo poenostavitev in prihodnost eh, SKP. ekološko kmetovanje, fitosanitarni vidiki, pogoji na kmetijskih trgih. Kot veste, v ponedeljek boste predsedovali na svetu, kjer bo komisar Hugen govoril o prihodnosti na področju eh, mlečnih izdelkov. Na to pa seveda bodo potekale številne druge seje. In po teh dogodkih eh, bo s tem seznanjen tudi naš odbor. Po prispevku ministrice bodo besedo eh, prevzeli koordinatorji, bodo spregovorili koordinatorji in po eh, tej, po tem dolgem uvodu bom predal besedo ministrici, ki jo še enkrat pozdravljam med nami. Izvolite. Dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za milé privítanie. E, na úvod by som... Dobar dan vsem. Želila by se vam zahvaliti za prijazne uvodne besede. E, na začetku naj se zahvalim vsem, ki e, so so sprejeli naše povabile na naš eh, delovni zajtrk. Izmanjava mnenje je bila korisna in zanimiva za obe strani. Tako eh, ste imeli priložnost prisluhniti glavni, predstavitvi naših glavnih prednostnih nalog in jaz sem zanimanjem prisluhnila mnenjem eh, izvoljenih predstavnikov v tem parlamentu, torej eh, poslank in poslanci. Naj, predam, naj povem nekaj besed. Eh, Eh, Slovaška prevzema eh, predsedstvo eh, sveta Evropske unije in to na področju kmetijstva v težkih trenutkih. Mislimo, da je sodelovanje z Evropskim parlamentom in z vami, z Eh, evropskimi poslanci kot zelo pomemben element pri našem delu. Želeli bi iskati rešitve na probleme skupaj z vami in oblikovati rešitve, ki naj bodo koristne za državljane, za kmete in za kmetijske eh, Eh, kmetijska podjetja in po celi eh, uniji. Torej skupna kmetijska politika nam mora pomagati, da ustvarimo delovna mesta, povečamo proizvodnost in povečamo privlačnost kmetijske panoge in hkrati tudi eh, to mora privesti tudi do neke, do neke zamenjave, generacijske zamenjave tudi. Ta odbor za kmetijstvo in razvoj poneželje je ključni partner pri zagotavljanju uh, doseganja teh eh, ciljev. Slovaška prevzema predsedstvo Unije v zelo težkem trenutku. Imeli smo referendum v Združenem kraljestvu. Kmetje eh, se morajo soočati z nestanovitnostjo cen na njihovem trgu. Breh poteka še vedno gospodarska kriza, imamo ruski embargo in. in a, eh, sektor mlečnih izdelkov in a, eh, svin in eh, prašičereja, pov, povrtnine tudi in, torej doživljajo težke trenu, trenutke. A, torej, a, ja, prišlo je do krize v mlečnem sektorju m, po potem, ko je prišlo do številnih dogodkov in to bi lahko tudi pričakovali, ampak eh, nekatere stvari so bile nepričakovane, pa čeprav za orodi Evropske unije nam je uspelo olajšati to krizo. Ampak eh, mlečni sektor je zelo eh, občutljiva panoga. Evropska unija mora zaščititi svoje glavne proizvajalce živil, tudi zato, ker je to zelo pomemben vidik za podeželje. Ugotavljamo, da se morajo kmetije odzivati tudi na zunanje vplive in eh, dejavnike in večja zaščita te panoge je nujnost. Kot eh, torej, predsedujoči bomo spremljali pobliže tudi stanje na trgih za kmetijske pridelke in eh, Razpravljali bomo različne vprašanja v zvezi s tem na svetu. Ministrov svet bo ocenil eh, razpoložljive informacije in že dolgo časa povdarjamo, da potrebujemo skupno evropsko rešitev na tem področju, ki naj temelji na temelju solidarnosti. <clears throat> Trenutna kriza je izpostavila, da Eh, obstajajo ključna pomankljiva v delovanju um, agroživilske verige. Uh, torej, Slovaška že dolgo izpostavlja to kot prioritetno nalogo, sicer da se vzpostavijo pošteni odnosi v agroživilski dobavni verigi. Želimo povečati preglednost sistema in želimo preprečiti nepoštene eh, trgovinske eh, eh, običaje nava, eh, in postopka in zato želimo izboljšati tudi položaje kmeta v tej dobavni verigi. Zato pozdravljam podporo, ki jo je Evropski parlament izrazil v zvezi s tem z dokumentom junija tega leta. Naj povdarim, da cenim delo, ki je bilo in trud, ki je bil uložen v pripravo tega junijskega poročila. Sodelovanje s tretjimi državami v globaliziranem svetu je temeljnega pomena in zato moramo tudi najti ustrezno ravnoteže med liberalizacijo trga in eh, zaščito vrednot evropskega kmetijstva. In, eh, torej, eh, to je vedno v središču mednarodnega mednarodnih pogajanj in zato bi želeli ustvariti eh, pogoje za pripravo Eh, prostotrgovinskih eh, sporazumov, kot je eh, TTIP oziroma z Mercosurjem oziroma podobne druge sporazume s tretjimi državami, kar bi pač se izkazalo za potrebno v prihodnje. Ratifikacija prostotrgovinskih sporazumov moramo razumeti v kontekstu kritičnih okoliščin na evropskem trgu, kajti naš trg ni sposoben absorbirati velikih količin Eh, kmetijskih, eh, kmetijskega blaga. To moramo imeti v mislih, ko podpisujemo te sporazume s svojimi partnerji. Eh, torej, kar pa zadeva temo poenostavitve eh, skupne kmetijske politike, bi se želel sredotočiti na tisto vprašanje, pri katerih je, imamo več možnosti, da odpravimo birokracijo eh, tako eh, za hm, različne organe, parlamente in različne oblasti. Eh, In eh, torej obstoj skupne kmetijske politike je utemeljen, ker eh, je lahko koristen odgovor na izzive prihodnosti, ne samo na področju trajnostne proizvodnje, varnosti, prehranske varnosti, ampak tudi za ohranjanje značilnosti evropskega kmetijstva in a, eh, njegovega podeželja. Slovaško predsedno želi nadaljevati eh, delo nizozemskega predsedstva v pogajanjih eh, za reguliranje eh, in ekološkega kmetijstva in za ustrezno značevanje ekoloških pridelkov. Namen uredbe je to, da ohranimo zaupanje potrošnikov in da, kar zadeva ekološko kmetovanje, poenostavimo eh, tudi možnost prehoda na ekološko kmetovanje za vedno večje število kmetov. Ekološko kmetovanje mora biti eh, pravzaprav naš paradni kon in eh, torej ta paradni kon pomeni dobro organizirano in stabilni pravni okvir za razvoj in za povečano konkurenčnost. Druga, druga pomembna točka za nas je gozdarstvo to, to bom, o tem bom še spregovorila, ampak naj povdarjam od vsega začetka, da je to zelo pomembno za nas. Namreč eh, to lahko ima zelo velike posledice in učinek za sedanje podnebne spremembe, torej podnebne spremembe izguba bioraznovrstnosti in eh, trajnostni razvoj. Vse to je povezano. In torej eh, vedno večje zahteve se mm, postavljajo na področju gozdarstva te eh, povečane zahteve eh, se potem morajo prevesti v politične pobude v različnih eh, sektorjih. To, kar želimo deseči, je naslednje. Gozdarstvo mora postati eden od središčnih točk razprav eh, na svetu in to mora privesti do vzpostavitve takih pogojev na evropski ravni, ki naj odražajo več funkcionalno ulogo, več funkcijsko ulogo gozdarstva in opredelitev nekega mednarodnega okvira za trajnostno upravljanje, gospodarjenje z gozdovi. Torej, eh, naj izpostavim tudi pogajanja na, mm, v večstranskih mednarodnih, eh, eh, mednarodnih organih, kot je naprimer Komisija za gozdove pri FAO. Pri vsem tem želimo doseči neko skupno stališče, ki naj jasno odraža stali, mnenja držav članici in Evropske unije v zvezi z, z premiki v mednarodnem dialogu o gozdarstvu. Potem tudi veterinarska eh, zaščita, varstvo in potem eh, tudi varnost prehrane. Eh, moramo vedno zagotoviti, da vsa zakonodaja, ki se oblikuje, da se izvaja na celovit način in v tem kontekstu eh, obstaja svežen, ki je izredno pomemben in eh, ki vsebuje dva predloga. Imamo predlog eh, za eh, veterinarske medicinske izdelke, kar zadeva med, medi. Diskusije su v pomerne pokročilom štadiju. Medicirana k, medicirano krmo bi želela povdariti, da ti, eh, te razprave potekajo in napredujejo in, eh, namen, eh, in sicer zasleduje namen, za katerega je bila ta zakonodaja oblikovana. Eden izmed glavnih področji, ki so tudi pomembni in zanimivi za Evropski parlament, je je eh, pač eh, dajanje medicirane krme eh, živini. Eh, zaključek eh, torej tega svežnja je odvisna od eh, zaključitve eh, tudi eh, vseh eh, aktov, ki so povezani z veterinarskimi eh, zdravili. In eh, torej eh, vse to, vse eh, te dve točki, eh, Eh, sta izredno pomembni tudi za javnost in mnenja vašega odbora so prav tako zelo relevantna za sprejemanje odločitev, ki bodo sprejete eh, naslednjega marca. Torej, eh, naš program je dokaj ambiciozen, želimo biti celoviti in želimo doseči napredek pri oblikovanju teh predlogov na svetu. Torej, gospe in gospodje, želela bi vas še opozoriti na nekaj in sicer eh, na eh, naš, eh, našo namero, da se borimo proti, mm, proti mikrobni odpor, proti biotski odpornosti. In torej pri srcu nam je tako zdravje živali kot tudi ljudi, seveda. Kar pa zadeva ura, eh, uredbo o uradnem nadzoru, je ehm, vaš odbor tudi izrazil svoje mnenje. Prišlo je tudi do glasovanja eh, v pristojnem odboru, v odboru ENVI in odbor ENVI je potrdil to mnenje. Eh, preden bo parlament glasoval na plenarnem zasedanju, bomo, bi želeli zagotoviti, da ta nova zakonodaja bo izvajena čim prej. Eh, torej moramo se lotiti tudi še nečesa drugega, Imamo tudi nekatere druga področja, pri katerih bi želeli spremljati stanje v zvezi z okužbami eh, pri, eh, torej, pri eh, reji živali, potem dobro počutje živali, pogoji za uvoz in izvoz, ampak tudi dostop do trga in želeli bi tudi nadaljevati razprave v zvezi z preprečevanjem goljufij s hrano in želeli bi tudi obravnavati. Pol, poročilo komisije v zvezi z pre, preverjanjem sistema eh, pregleda, kar stremi za tem, da se zagotovi izvajanje e, in skladno z evropsko zakonodajo. Drugo področje, na katerega bi se želi osredotočiti, je e, uredba o e, gnojilih, zato da se odpremo tudi do določenih inovacij. Gre za svežen, ki je povezan z recikliranjem. Želeli bi torej predvsem spodbuditi inovacije in razviti splošni pristop v svetu. Ob koncu bi, želela, bi vam želela zagotoviti, da svet in slovaško predsedstvo boste zagovarjali interese vseh evropskih kmetov in uh, želeli bi poiskati rešitve za to, da zagotovimo uh, stabilnost sektorja. Jaz sama si bom prizadevala uh, Eh, zato, da poskusim eh, seznanjati vse naše državljane s tem, da je kmetijstvo tista panoga, ki v veliki meri prispeva k zdravju vseh nas, ampak to je tudi panoga, ki zagotavlja delovno mesto za veliko število ljudi, predvsem v najbolj oddaljenih eh, regijah in bolj odročnih področjih. To je tudi panoga, ki lahko absorbira številne eh, inovacije in jih spodbudi. Želim tudi dati vedeti, da je kmetijstvo panoga, ki ki nekatero vplivajo podnebne spremembe, ki pa lahko hkrati tudi prispeva k blaženju teh učinkov. Je tudi panova, ki spodbuja rast in zato jo potrebujemo v vseh naših državah. Ampak kmetijstvo. In ljudje, ki so zaposleni v tem sektorju, si zaslužijo naše zaupanje, zanimanje in pomoč. In hkrati bi želela tudi eh, vsem zagotoviti, eh, da eh, pač sodelujo z nami za to, da poiščemo rešitve za stabiliziranje sektorja. In ob koncu bi želela citirati eh, gospod Timerman, ki je nizozemska zdravnica in politi, politi, političarka, da eh, pač dober politik je nekdo, ki zna povezovati ljudi za dobrobit celotnega prebivalstva. Hvala lepa. Čekujeme, pani minister, za. Hvala lepa, gospa ministrica. Čekujem, pani minister, za tak celoščov. Hvala vam, ministrica, za ta zelo popoln uvod in predstavitev, ki je, eh, se je osredotočila na vse izzive predsedstva in na vse vprašanja v agroživilskem sektorju. Zdaj pa preidimo na razpravo in sicer začenši s koordinatorji. Vsak bo imel na voljo dve minuti. Eh, ostali poslanci bodo imeli na razpolago eno minuto časa. Veliko je bilo eh, prijav k besedi. Koordinatorji so se že sestali z ministrice in torej so že izrazili svoja stališča, zato bi jih pozval k temu, da ne presežijo dveh minut. Eh, gospod Desa, koordinator ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobar dan, gospa ministrica. Vesel sem, da so se danes, danes spet lahko na hitro pogovorila. Rad bi vam zaželel veliko uspeha za vaše predsedstvo. Omenili ste nekaj točk. Rad bi spregovoril o neuronotežju pri eh, trgovskih stopnjah v eh, prehrambeni verigi. Tukaj nujno potrebujemo predloge, eh, ti so nujnega pomena. In prosim vas za to, da predsedstvo dela na tem in da nas podpre. Kar se tiče zonanje trgovine, bi rad povedal, da smo v tem odboru z veliko večino sprejeli, da želimo, da se nadaljujejo pogajanja za TTIP. Pomembno za naše kmetovalce je, da se naši standardi za zaščito ljudi, okolja in živali eh, ohranijo. Eh, če bo to zagotovljeno, potem nimamo težav s takšnim trgovinskim sporazumom. Eh, Eh, sprejeli smo eh, tudi a, a, a, pogodbe za Južno Korejo v zvezi z mlekom, tukaj gre za 3000 ton sira in to so omogočili prostotrgovinski sporazumi. Kar se tiče poenostavitve kmetijske politike, eh, bi vas prosil za podporo. Parlament je že izdelal številne predloge, komisar tudi. Po mojem mnenju ni dovolj, da se tega lotimo samo z delegiranimi akti. Mislim, da bi bilo treba ponekud spremeniti tudi eh, temeljne zakone in parlament in svet bi se morala unaprej dogovoriti, eh, katere eh, točke bi bilo treba spremeniti. Mislim, da moramo nekaj eh, nujnih stvari spremeniti. Potem, kar se tiče eh, cenovnih nihanj pri kmetijskih proizvodih. Naprimer, um, mislim, da je interve, intervencijski sistem uh, prekompliciran, potrebujemo hitrejši sistem, s katerim se bomo lahko hitreje odzivali. To so bile te točke, ki sem jih želel omeniti. Nisem želel prekoračati časovne omejitve. Eh, še enkrat, eh, gospa ministrica, vam želim veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Upam, da bomo dobro sodelovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Videti je, da imamo eh, neke tehnične težave z našo uro, vsekakor vi ste se držali svojega časa, zdaj pa na vrsti gospode Castro. Izvolite. Hvala, predsednik. Tudi jaz naj zaželim veliko uspeha gospe ministrici, veliko uspeha pri eh, njenem delu. Vi prevzemate predsedstvo eh, v svetu za kmetijstvo v zelo težkem trenutku za Evropo. Še smo šokirani eh, zaradi odločitve, ki je bila sprejeta v sklopu referenduma o Brexitu. Torej prihaja do nacionalističnih pritiskov. To je lahko odločilno za prihodnost Evrope, ampak ravno kmetijstvo nam daje odlične eh, zglede eh, pri, in dokazuje, da potrebujemo več Evrope. Mlečna kriza dokazuje še enkrat, kako prepotrebni so ukrepi evropske narave, tako kot se tudi vi sama podarila v predstavitvi. Obstaja torej vprašanje solidarnosti, ker vse države plačujejo za, zaradi nizke cene mleka, ampak niso vse države odgovorni za to povečanje eh, mlečno proizvodnjo, ki je tako zelo o, eh, konkretna v Evropi. In nacionalni ukrepi tega ne bodo zaustavili. Če ne bomo imeli evropskih ukrepov, bomo imeli še presežno proizvodnjo. Kriza v Rusiji, problemi z eh, popraševanjem po mleku v prahu iz Kitajske. Mi še vedno proizvajamo mleko, ker nimamo neke odločitve na evropski ravni, ker komisija še ni predstavila nobenega predloga. In upimo, da prihodnji teden na svetu za kmetijstvo in potem v torek 19. tu v parlamentu bo komisar Hogan prišel z nekimi konkretnimi predlogi, ki naj dajo novega zagona Evropi. Ker če Evropa se ne bo znala odzvati z nekimi evropskimi odločitvami, potem naši državljani res ne bodo razumeli, kaj eh, se sploh dogaja, za čemu sploh Evropa, Evropska unija. In torej še nekaj v zvezi s poenostavitvijo ja soglašam z vami, da moramo ukrepati. E, potrebujemo neko poenostavitev, ki naj ne skrči e, prizadevanja za okolje, ki, s, eh, ki smo jih vključili v novo SKP, ampak ozelenitev mora biti manj e, zapletena, bodi si za kmete kot za države članice. In možnost obstaja. Ampak potrebujemo neko pobudo tudi v tem primeru, ki ne bo odločna na evropski ravni. Hvala in veliko uspeha pri delu. dziękujemy panie pośle pan poseł kuźmiuk za Hvala, gospod Kužmjuk. No, uporabil bom svoje kladivo, zato da vas opozorim na časovno omejitev. Hvala za besedo. Zahvaljujem se tudi gospe ministrici za zelo podrobno predstavitev namenov slovaškega predsedstva. predsedstvo zdaj vodi država, ki je srednje evropska država, ki je proti vzhodu Evrope in gotovo se vi, eh, gospa ministrica, zavedate problemov v kmetijstvu, s katerimi se soočajo te države. Mačarska, Romunija, Bolgarija, Češka, Poljska, Slovaška eh, se soočajo s podobnimi težavami. Cene, ki jih poznamo, so nizke na vseh trgih vključno zaradi ruskega embarga. Potem je podpora za kmete nižja kot eh, morda v nekaterih zahodnih državah. Problemi, s katerimi se soočamo, so resni problemi in zato se zahvaljujem slovaškemu predsedstvu, da se je osredotočilo na te težave in da bo tudi pritisnilo na komisijo, zato da bomo lahko izboljšali situacijo za našo skupino držav. Zanima me, gospa ministrica, kaj vi menite o pristopu komisije, ko gre za reševanje eh, težav v mlečnem sektorju ter v sektorju sadja in zelenjave. Ali mislite, da to, kar je komisija do zdaj predlagala, da bo to zadostovalo za to, da se pogoji na trgu izboljšajo? Zanima me tudi, kako gledate na pogajanja, ko gre za eh, trgovinski sporazum ZDA, tako imenovani TTIP. Ali mislite, da bodo eh, koristi od tega sporazuma za evropske kmete ali je več eh, slabih eh, stvari. Hvala lepa, da ste danes z nami. Tudi sama vam želim veliko sreče pri vašem delu kot predsedojoči sveta. Kaj ti pred vami so zelo velike teme, tudi sami ste jih omenili. Gre za skupno kmetijsko politiko, Gre za to, da bi odpravili upravno obremenitev, to je seveda želja tega odbora. Izdelani so bili številni predlogi, tudi kar se tiče nadzora um, eh, eh, na vzkrižne skladnosti. Eh, tukaj je treba izvajati nadzor. Problem pa je, da tukaj dobro delamo, svet pa potem premalo izvaja. Mi smo izdelali predloge in prosim, da, da javno delate na tem, tako da jih, lahko, da jih bomo lahko začeli tudi izvajati. Nujno potrebujemo poenostavitve in države članice delujejo na različne načine. Omenili ste tudi živilsko verigo iz nepravilne, nepoštene trgovinske prakse so zame tudi zelo pomembno področje. Potem gozdarsko področje. Pravkar razpravljamo o merilih za biomaso. Kajti te naj bi se, to naj bi se uvajalo preko um, uh, direktive o zaščiti uh, narave, čeprav gozdove že leta trajnostno upravljamo. In mislim, da gre tukaj za poseg v našo lastnino. Potem uh, želim, da tudi zaključite uh, za, zakonodajo na področju medicirane krme. Mislim, da moramo znižati uporabo antibiotikov kaj ti uh, eh, pred očmi moramo imeti zdravje živali. Potem je tu še nekaj, kar mi je zelo pomembno, namreč, da uh, ne pozabimo homeopatskih sredstev in eh, za nas, eh, nemške eh, kmetovalce, bi bilo izredno velikega pomena, če bi zaključili tudi eh, eh zakonodajo na področju bioproizvodov. Hvala lepa. Gospa Senra, izvolite. Hvala, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica, pozdravljeni. Mm, v ponedeljek se bo sestal svet eh, in predtem bi rada zastavila nek eh, cilj, namreč da bi zaključili s to politiko eh, eh, opuščanja trgov, ki se je začela v zadnjem času. Rada bi se osredotočila tudi na krizo v mlečnem sektorju. Mislim, da bi morali govoriti o javni politiki, torej da bi zmanjšali proizvodno mleka v Evropi, da bi imeli mehanizme za regulacijo in da bi začeli govoriti ponovno tudi o ceni, ki bo pokrila stroške dela in ki bo prinesla eh, nek dobiček kmetom. To bi moralo biti v središču evropske politike. Eh, to je pomembno za mlečni sektor in za vse proizvodne sektorje. Kriza, ki jo zdaj doživljamo, mm, kaže, da nimamo eh, ustreznih cen, ki bi kmetom omogočile živeti od njihovega dela. Moramo govoriti tudi o proizvodni v mlečnem sektorju in v drugih sektorjih. Potem, kar se tiče mednarodnih trgov eh, in kar se tiče konkretno CETE in TTIP-a, tukaj bi rada postavila dve vprašanji. Eh, morali bi začeti eh, z razpravo o neratifikaciji CETE, kajti to je v nasprotju z demokracijo. Ta pogodba bo zelo agresivna tudi za proizvajalce na evropski ravni morali bi ustaviti pogajanja o TTIP iz istega razloga. No, čas se mi bo iztekal za to še nekaj konkretnega. Rekli ste, da bi skupna kmetijska politika morala biti atraktivna za sektor in za prihodne generacije. S tem se strinjamo. Rekli ste, da bi morala biti ta kmetijska politika privlačna tudi za vlagatelje. Katere vlagatelje imate v mislih in zanima me, ali je to skladno z evropskim kmetovanjem? Hvala. Dziękuję, pan poseł Haus. Hvala. Gospod Hojsling. Hvala lepa. Ja, tudi mi vas lepo pozdravljamo. Eh, čestitam za vaše predsedstvo. Veseli me, da je eh, ena prioritet bioproizvodnja. In ker je to naša prioriteta, moramo na tem delati. In upam, da bomo prišli do zaključka trialoga na tem področju. Evropski parlament je na vsak način pripravljen eh, na kompromise. Včeraj sem govoril za komisarja v zvezi s tem. Upam, da nam bo to uspelo zaključiti pod vašim predsedstvom. Ampak eh, res eh, imate težek položaj, gospa predsedojoča. Še vedno sprejemate odločitve na področju mleka. Mislim, da gre tukaj eh, več kot za likvidnostno pomo pomoč eh, za kmetovalce, gre za to, da uredimo eh, trge, gre za to, da dosežemo ravnotežje kajti moramo uskladiti popraševanje in ponudbo, zato da se bodo trgi stabilizirali. Ne gre samo za to, da je to znak za volatilnost trgov. Mislim, da moramo načeloma razmišljati, razmisliti o tem, če je smiselna odprava eh, eh, eh, tržnih organizacij. Kmetovalci to pričakujejo, sicer bo prišlo do katastrofe. O nasprotju sa kolegom desam ne bi rekel, da gre pri kritiki TTIP-a za teater. Vse študije kažejo, da uh, evropski kmetovalci ne bodo zmagali pri teh pogajah. In v resnem interesu kmetovalcev je, da povemo uh, pristojnemu komisarju, da ne želimo uh, biti žrtev na oltarju svobodne trgovine. Uh, in evropskim kmetovalcem, evropske kmetovalce moramo postaviti uh, v, v središče in to je naša naloga. Kajti ne more biti tako, da gre uh, tržna liberalizacija uh, pred interese um, kmetovalcev. Potem ste omenili uh, zdravila za živali, da uh, tu potrebujemo nujno napredek, uh, omejiti moramo uporabo antibiotikov, to je nas, uh, naš bistveni cilj in želim vam um, uh, veliko uspeha na tem področju. Hvala. Thank you, Chairman. Well, good morning, Minister. Pozdravljeni, žal mi je, da sem zamudil eh, vaš zajtrk, ni bilo namenoma. Sem britanski poslanec eh, in manj me skrbi dolgoročni vidik skupne kmetijske politike, eh, kot lahko razumete, ampak nekaj kratkoročnih učinkov se lahko zgodi že tekom vašega predsedstva. Zdaj ima svet tak čuden odnos, da se podreja zelenim lobijem, ko gre za pesticide, to me zelo skrbi. Vi ste bili v svetu, ko niso potrdili glifozata za naslednjih 15 let. Zanima me vaše stališče v zvezi s tem. Eh, v naslednjih šestih mesecih lahko eh, zeleni lobi prepove še eh, dodatne pesticide. Mislim, da je to zelo zaskrbljujoče. Omenili ste tudi ekološko kmetijstvo in nekaj pravil, ki bi lahko vplivala tudi na nas v Veliki Britaniji. Nekaj nasprotje je bilo v tem, kar ste povedali. Rekli ste, da eh, bi več pravil v ekološkem kmetijstvu to kmetijstvo naredilo eh, bolj eh, konkurenčno. Sam mislim, da bi bilo ravno obratno. Manj konkurenčno bi kmetijsko, to kmetijstvo postalo. In če želite, da je ekološko kmetijstvo paradni kon evropskega eh, gospodarstva, potem eh, mislim, da to je spet v nasprotju z eh, podnebnimi spremembami in eh, drugimi zadevami. Eh, Mislim, da za ekološko kmetijstvo eh, se tudi porabi veliko eh, eh, goriv in tako naprej, veliko je izpustov, tako da um, sem hotel izpostaviti pač to nasprotje. Hvala. Hvala za vaše komentarje. Gospod Oazo je naslednji. Oui, <coughs> merci, Hvala, gospod predsednik. Spoštovana ministrica, mislim, da boste imeli veliko dela. Situacija je v Evropi težka, kot dobro veste, tudi v Franciji je težka, kar se tiče različnih tipov eh, proizvodne, sadje, zelenjava, živinoreja, eh, mlečni sektor, pa tudi žito. Eh, Židov pod velikim pritiskom eh, v Franciji, eh, predvsem zaradi poplav v moji regiji, pa tudi drugih neugodnih vremenskih pojavov. In to je privedlo do zmanjšanja proizvodne ali pa se je kakovost poslabšala. Poleg tega so zmanjšane tudi podpore, pomoči, poleg tega imamo ruski embargo, In uh, še te pogodbe, o katerih se pogajamo, to bo uničilo naše kmetijstvo. Več kot 600 samomorov je bilo v Franciji uh, povezanih eh, s temi zadevami. 14 odstotkov francoskih kmetov je na začetku leta reklo, da bodo zaključili svojo proizvodno. Uh, danes je ta številka narasla na 20-25 odstotkov. Torej, situacija je res zelo huda. Uh, Kaj boste vi naredili za to, da pomagate našim kmetom, da eh, izidejo iz te res dramatične situacije? Hvala. Hvala. Gospe in gospodje, zdaj bodo spregovorili člani in članice odbora. Po eno minuto ima vsak gospod Köstinger. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana gospa ministrica. Pozdravljam to, da ste gozdarstvo opredelili kot eno vaših prioritet. Hvala lepa za to. Kajti v teh prvih šestih mesecih pričakujemo od komisije nove predloge, ki uh, bodo imeli veliko vpliv na evropsko gozdarstvo. Zlasti pri predlogu o ne ETS in LULUCF nujno moramo razlikovati med uh, zelenim CO2 ga, uh, in pa med fosilnimi CO, uh, eh, izpusti CO2 uh, in ta CO2 namreč ostane. Mislim, da primankuje tega razlikovanja, čeprav se številni strokovnjaki s tem ukvarjajo. Zato bi vas prosila, da v okviru vašega eh, predsedovanja pri teh načrtovanih razpravah eh, jasno pazite eh, na to razlikovanje tudi pri merilih za biomaso. Sicer ne bomo naredili nobene usluge našemu gozdarstvu. Potem je bila sprejeta gozdarska strategija in prosim, da v tem okviru pazite tudi eh, na eh, sledeče. Komisijo smo že večkrat prosili za predloge na tem področju. Pazite tudi na subsidijarnost eh, pri, in da to upoštevate pri tej eh, gozdarski strategiji. Hvala lepa. Gospa Ranskarsija, eno minuto. Sí, muchas gracias. Hvala. Gospa ministrica, hvala, da ste danes tukaj z nami. Eh, nekaj v vašem govoru se mi je zelo zanimivo in sicer eh, glede eh, živilske verige in pa zlorab te verige. Pravite, da hočete zaščititi proizvajalce. Ali boste podprli parlament pri tem, da bomo dobili evropsko zakonodajo na tem področju? In kaj boste naredili za to, da dobimo pri prehranski verigi evropsko zakonodajo? Svet se bo sestal naslednji teden, tam bodo razpravljali o izrednih ukrepih za mlečni sektor. Ali boste podprli stališče Francije, Španije in drugih držav, ki prosijo za eh, povečanje podpore de minimis in sicer za podvojitev te pomoči? Eh, poleg tega se napovedujejo novi ukrepi za nadzor eh, proizvodne v mlečnem sektorju. Ali boste za kaj podobnega se zauzeli tudi v drugih sektorjih, naprimer v sektorju sadja in zelenjave, ki gre tudi skozi težke čase. Hvala. Pani posel, pani posel Aguilera, pani predsedujoča. Gospa Aguilera. Hvala. Ponovno pozdravljeni, gospa ministrica. Včeraj sem imela priložnost eh, sestati se z vami na sestanku koordinatorjev ob zajtrku. Eh, tudi člani odbora za ribištvo so bili z nami. No, nekaj bi nakratko povedala. Zelo pomembno je, kako bomo obravnavali krizo, predvsem na naslednjem svetu. Septembra so bili sprejeti eh, določeni ukrepi, imamo svežen pomoči in to se je pokazalo za povsem neučinkovito. Zato ne smemo ustrajati pri tovrstnih ukrepih, ampak je treba eh, se res ukvarjati s potrebami kmetijstva. Prehrambena veriga je zelo pomembna in tako kot je rekla kolegica Erans, je na tem področju treba sprejeti evropske ukrepe. Nacionalni ukrepi ne služijo ničemur. In kar se tiče trgovinskih sporazumov, mislim, da je potrebno zahtevati recipročnost. Zelo pomembno je, da zahtevamo to vzajemnost oziroma recipročnost eh, v pogodbah s tretjimi državami. Sama sem eh, poročevalka v senci eh, glede zdravil v okviru tega odbora. V Envi obravnavajo veterinarska zdravila in upam, da bomo lahko še v tem semestru to stvar zaključili monsieur le président gospod Antan. Eh, hvala, gospa ministrica, eh, prisluhnil sem vam eh, z velikim zanimanjem. Gospa Magines me je prosila, da jo upravičim, ker danes ne more biti z nami. Zelo nas zanima vaši predlogi glede prehrambene verige. Parlament je glasoval o resoluciji pred nekaj tedni. To je močna resolucija, ki je začrtala neko pot. E, ampak mislim, da bi e, prehrambena veriga morala prinesti nekaj dodatnega. Mislim, da bi morali paziti tudi na to, kako se izvajajo členi pogodbe, ki zadevajo e, pravico do konkurence v kmetijstvu in do konkurenčnosti. Načelo, ki je zapisano v rimski pogodbi, eh, se zdaj ne spoštuje več. Eh, nekateri v svetu eh, imajo raje splošni pristop. Mislim, da bi morali to spoštovati. Pogodbo je treba spoštovati in tudi upoštevati pri vseh vidikih prehrambene verige. Pa še nekaj točk, kar se tiče situacije na trgih. Bi si želel eno stvar, Mi si želimo več Evrope, ampak občutek imamo, da v svetu ni več eh, želje po evropski politiki. Vsak zastopa samo svoje interese. Eh, upam, da bi bilo tako, kot je bilo v parlamentu v zadnjih tednih, tudi v svetu, torej da bi bilo več evropskega duha. Gospod Mato. Kmetijska kriza je jasna in s tem se boste morali soočiti v svojem predsedstvu. Ampak eh, ta kriza je še bolj očitna v perifernih regijah. Sam prihajam z kanarskih otokov. Eh, Posej je nek instrument, eh, ki bi ga morali uporabljati. To je instrument, ki je ključnega pomena za ultraperiferne regije. In uh, zdaj bo prišla reforma tega instrumenta tekom vašega predsedstva. To nam veliko pomeni, zato se prosimo, sredotočite na to. Uh, Težko je, je vzpostaviti mm, pravo ravnotežje med mednarodno trgovino in kmetijstvom. In to se pozna pri vseh trgovinskih sporazumih. Vedno takrat, ko potegne kmetijstvo. E, mislim, da bi se morali e, zauzeti za evropske proizvajalce, predvsem evropske proizvajalce banan. Eh, tudi v odnosu do Maroka imamo tukaj težave. Želimo si recipročnosti, želimo, da se zahteva isto od tretjih držav, s katerimi sklepamo pogodbe, kot od naših kmetovalcev. Eh, predvsem je to pomembno za eh, kmetovalce v ultrapirifernih regijah. Zdaj začenjamo trialog v zvezi s tem in upam, da bo uspešen. Hvala, gospod Rope. Hvala. Hvala, gospa ministrica. V svojem govoru ste navedli kar veliko zadev, nekaj stvari pa je nujnih. In danes je gotovo najnujnejša zadeva v tem, da kmetom zagotovimo dovolj dohodka, da bodo imeli torej dostojen dohodek, ki bo pokrival stroške proizvodne. Poleg tega bi morali imeti vsaj minimalen dobiček, eh, zato da bodo lahko preživeli. Vemo, da dohodek danes prihaja samo od tega, kar eh, prejmejo od subvencij. Ta dohodek pa ni zadosten veliko razlik obstaja med neposredno pomočjo, ki jo prejmajo kmetje v različnih državah članicah. Kaj mislite, mogoče bi to morali zdaj rešiti? <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă ministru. <clears throat> Hvala za besedo. Spoštovana ministrica, Slovaška je zdaj prevzela predsedovanje svetu Evropske unije. In to je čas globoke krize. Tukaj želim spregovoriti o eni od kriz, ki eh, nam je pobrala že veliko energije, časa in eh, sredstev. To je begunska kriza in gotovo je to eden največjih problemov, s katerimi se soočamo v zadnjih letih in desetletjih. Evropska unija je morala preusmeriti obsežna proračunska sredstva za reševanje te krize. In rešitev, o kateri zdaj nekateri razmišljajo, je, da bi se eh, spremenila smer določenih eh, proračunskih sredstev iz kmetijstva za druge namene, tudi za reševanje begunske krize. Mislite, da ne bi to eh, povzročilo neravnovesja in imelo slabih učinkov na kmetijstvo? Gospod Noj, gospa Neuger. Hvala lepa. Nisem razumela predgovornika. Zanimivo je, da je, da je govornik pred menoj povezal begunsko krizo za kmetijsko politiko. Gospa ministrica, prosilam bi vas za pomoč. Komisija je državam članicam a, obljubila, da bo izdelala študijo o kumuliranih učinkih a, Merkosu, sporazuma za Merkosur, TTIP in CETA. A, Torej, če bi res dobili vse tri sporazume, kakšen vpliv bi uh, vsi tri sporazumi skupaj imeli na Evropo? In eh, Merko, države Merkosur eh, želijo poslati na evropski trg ravno tiste proizvode, ki so zelo zanimive na kmetijskem trgu. Komisija je torej obljubila to študijo, ampak nismo je prejeli. Meni pa bi bilo to zelo pomembno. Torej, preden podpišemo en sporazum, me zanima, kakšen je naš skupni načrt in kakšen je naš pregled nad tem, kakšne posledice bi imelo, če bi vse tri sporazume podpisali. Zato vas prosim, da v času vašega predsedovanja. Uh, delate na tem, da bodo države članice dobile to študijo. Uh, Gospod Brennan, no, eh, štiri točke bi izpostavil. Eh, zahvaljujem se eh, za delo predsedstva na področju prehrambene verige in praks na tem področju. Mislim, da je to pomembno tudi stališča poštene trgovine. Potem dobro ste opredelili ekološko kmetijstvo kot paradnega konja Evropske unije. To se mi tudi zdi prav. Eh, vse pomembnejše je tudi gozdarstvo na evropski ravni. 8 odstotkov eh, globalnih emisij prihaja iz proizvodne cementa in bolj, ko bomo v gradbeništvu nadomeščali cement eh, z lesom, bolje, bo, bolje se bomo borili proti podnebnim spremembam. Tudi urejanje področja sečne lesa se mi zdi pomembno. Ne smete pa izpred oči izpustiti tega, kako problematične so trenutne kmetijske prakse za podnebne spremembe. Če bomo na tem področju uspešni, potem eh, lahko kmetijstvo postane tudi eh, ena od rešitev za boj proti podnebnim spremembam. Hvala. Pozdravljeni, eh, hvala. Gospa ministrica, prisluhnila sem vam z velikim zanimanjem, govorili ste o Eh, kmetijstvu, ekološkem kmetijstvu in zanima me, kakšno je vaše mnenje o SKP eh, do leta 2020, torej kmetijstvo v globaliziranem gospodarstvu. Potrebujemo tako skupno kmetijstvo, ki bo eh, odgovorno z okoljskega vidika in bo tudi izvedljivo in bo zagotavljalo samozadostnost glede zagotavljanja hrane. Govorili ste tudi o upravnih poenostavitvah mislim, da je stabilizacija eh, ureb v tem primeru najboljša rešitev. Eh, govorili eh, smo tudi o ekološkem kmetijstvu in pa o tem, kako na celotno kmetijstvo vpliva Brexit. Zanima me tudi vaše mnenje v zvezi s tem. Oui, merci, monsieur le président. Gospod Andrew. Hvala za besedo. Um, pozdravljeni, gospa ministrica. Rad bi dopolnil to, kar so povedali kolegi. Kriza je zelo občutna, predvsem v mlečnem sektorju. Ali boste imeli na voljo kakšna formalna sredstva uh, za izvajanje člena 122? Poleg tega me zanima, kako bo s proračunom. Uh, imamo tudi nove predloge v zvezi z ekološkim kmetijstvom, s tem se strinjam. Ali eh, načrtujete zaključek tega doseja pred koncem vašega mandata? Eh, začeli smo s tem pod nizozemskim predsedstvom. Strinjam pa se eh, tudi s tem, kar je povedala kolegica Delaj. Eh, ocena tveganja je tudi pomembna, eh, predvsem, ko gre za eh, goveje meso. Eh, Eh, ne smemo dopustiti, da gre to po isti poti, kot je šlo ovčje meso. Eh, ali ste pogledali, kakšna tveganja obstajajo na tem področju? Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa, gospa ministrica. Veliko ste povedali o mleku. Tudi sama bi rada uh, to povdarila. Samo v Nemčiji uh, Eh, je bilo tako, da nam je leta 2005 primankalo 3,5 milijard eh, evrov denarja. In številni pred menoj so že vprašali, ali boste podprli to, da bi omejili količine v Evropi. Potem eh, trajnostno kmetijstvo in prihodnost, o tem ste spregovorili, tukaj gre tudi za gnojila in pa inovacije. Bolj natančno me zanima, je, kako se predstavljate to inovacijo. <clears throat> Naprimer, predelava minus, ali ste imeli to v mislih, ampak morda imate v mislih tudi kaj drugega. Hvala lepa. Pan posel Santos. Gospod Santos. Snirem ništre. Vežam. Hvala, gospod predsednik. Gospa ministrica, hvala, da ste prišli k nam danes upam, da bo vaše predsedovanje uspešno, kajti vaš uspeh eh, je tudi naš uspeh. Zelo me veseli, da želite eh, sprejeti posebne ukrepe za to, da se uravnoteži položaj kmetov v prehrambeni verigi. Kmetje si zaslužijo pošteno ceno za to, kar pridelujejo. imajo probleme z proizvodnimi stroški eh, ali pa jim denar poberejo tudi eh, drugi elementi v prehrambeni eh, verigi. Tako da me res veseli, da se želite ukvarjati s tem. Tudi to, da boste urejali mlečni sektor, sam prihajam z Azorov, tam se proizvede 30 odstotkov portugalskega mleka in lokalno gospodarstvo je odvisno od mlečnega sektorja. Cena pa je Eh, veliko preniska, da bi uh, prinesla kak dobiček kmetom eh, ali pa vsaj pokrila proizvodne stroške. Mislim, da tukaj potrebujemo primeren odgovor, potrebujemo več Evrope. Upam, da se bodo tudi na svetu naslednji ponedeljek ukvarjali s tem. Hvala. Gospod Flanagan, hvala lepa vaša služba seveda ni samo to, da predstavljate kmetovalce svoje lastne državi, ampak kmetovalce v celotni Evropski uniji ali pa vsaj v tistem delu, ki je ostal potem, ko bodo Britanci izstopili. Zanima me, v kateri smeri boste šli pri pogajanjih ko bo šlo za dostop eh, britanskega trga eh, za, Irans, za irske eh, prebival, eh, eh, predelovalce. Irska je sedaj v zelo težkem eh, položaju, kajti imeli bomo mejo za državo zunaj Evropske unije. Zanima me, kakšno bo vaše stališče ali boste imeli v mislih interese vseh kmetovalcev v Evropski uniji, ali boste upoštevali tudi irske interese, ali pa boste zauzeli stališče, da vsak, ki zapusti eh, Evropsko unijo, mora biti deležen lekcije, kajti na ta način bi škodili nam, članom Evropske unije. Upam, da boste z nami pokazali solidarnost. Pani posel Petir. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Gospa Petir. Hvala lepa, gospod gospa predsedujoče, gospa predsednica. Mislim, da ste opredelili dobre prioritete. Torej, govorili ste o upravljanju gozdov, o nepoštenih trgovinskih praksah. Zanima me, ali boste uvedli ukrepe, da bi ocenili koristi ki jih lahko doseže gost v smislu podnebnih sprememb. Rada bi tudi izkoristila to priložnost za to, da bi pozdravila eh, člane eh, gozdarskega grozda, ki, eh, so, ki prisostujajo temu sestanku. Kmetijska kriza in pa vremenski problemi so zahtevali svoje žrtve. Naprimer, v aprilu smo imeli na Hrvaškem, v Avstriji in v Sloveniji ter na Mačarskem velike težave za vremenom in stroški so znašali en milijon evrov. Ali menite, da bi lahko zaradi teh slabih vremenskih pogojev in zaradi gospodarskih izzivov, kot je naprimer ruski embargo, eh, bilo pametno, da bi eh, ustanovili kmetijski sklad zunaj evropskega proračuna, s katerimi bi pomagali evropskim kmetovalcem. Gospod Budar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa ministrica. Lepo vas pozdravljam in želim vam veliko uspeha eh, pri vašem predsedovanju. Sam bi spregovoril o problemu, ki je povezan z notrnim trgom. Kajti tu imamo tudi probleme. Vemo, da ruski embargo eh, zelo prizadene evropske trge. Številne države članice, ki so imele neposredne odnose z Rusijo, so bile do neke mere odškodovane sa strani Evropske komisije in to je treba pozdraviti. To, da um, izdelki oziroma proizvodi teh um, um uh, kmetovalcev so prišli na trge, ki prej sploh niso bili povezani z Rusijo. Sedaj imamo na romunskem trgu mleko, ki se prodaja pod uh, desetimi centi na liter. Uh, imamo tudi druge poceni proizvode. Um, Mi vemo, da, eh, da so proizvodni stroški mnogo višji in to je moč tudi dokazati. Približno 8, 18 eh, centov eh, pri svinjini ali pa naprimer 20 centov. Ali lahko kaj storite tudi za ta specifični položaj? Hvala lepa. Gospod Nikolson. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pa sem se strinjam s gospodom Dantanom. To je resen problem, ki ga je omenil. Zelo dobro ste začeli in kmetijstvo potrebuje vaše, eh, eh, to, da boste zelo dejavni. Dejal bi, nadaljujte svojim delom. Imel bi eno vprašanje. Imeli smo devet trialogov o biokmetovanju in pa označevanju bioproizvodov. Kako bo to eh, predsedstvo premustilo zastoj pri tem dosjeju? Ali boste uh, želeli tukaj revidirati uh, mandat? Kajti mislim, da nismo nikamor prišli, morda bi morali na to vse skupaj pozabiti. In uh, še nekaj bi povedal uh, britanskemu uh, jeskemu krivu pred menoj, Združeno kraljestvo še ni zunaj Evropske unije. To pomeni, da uh, nekdo še ni skočil z ladje.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 Torej vse to ni pomagalo našim kmetom. Ta pogodba, ta sporozum o prosti trgovinski uh, eh, izmenjavi lahko dejansko postavi pod vprašaj naše uh, krajevne zaščite in znamke. In torej moramo zaščititi našo identiteto in našo evropsko dediščino, ki je ogrožena, ogrožena z temi različnimi škodljivimi sporazumi. Uh, mi imamo nekaj izjemnega, to je zemlja, mi smo dediči te. Uh, Eh, te zgodovine. Dajmo to zaščititi in eh, braniti, kajti če ne, tega ne bomo storili, druge države kot eh, naprimer Združeno kraljestvo bodo zaprosili za to, da lahko zapustijo ladjo in bodo imeli prav. No, možno nad tem diskutovati. Pan pos, pani posel moj. O tem bi lahko razpravljali. Gospa Noj. Ministrica, kolegice in kolegi, slovaško predsedstvo je že začelo svoje delo eh, na, eh, pri, v vodstvo eh, semestra, ki bo prepolno dogodkov. Konkretno mislim na sporazume, ki jih Evropa dokončuje z Kitajsko, Kanado in Združenimi državami. V luči teh dogovorov bi želela opozoriti predsedstvo na eno od prednostnih nalog, ki jih imam za ključnega pomena za ta odbor konkretno na um, svežen uh, cloning food, uh, v zvezi s katerim sem eh, poročeval, ki parlament se je tudi že izrazil. Torej, to je pomembno, kajti tukaj gre za vprašanje uh, prehranske varnosti in za zdravje naših državljanov in za dobro počutje živali. Zato bi bilo dobro, da čim prej sprožimo trialog, zato da bomo lahko potem ko, konkretizirali uh, Evrops, eh, pobudo Evropskega parlamenta. Dobro bi bilo, če bi se predsedstvo aktiviralo v zvezi s to točko, tako da vsi poslušajo postopki, zakonodajni postopki bodo zaključeni za časa vašega predsedovanja. Pozivam slovaško predsedstvo, da naj upošteva eh, to mojo prošnjo in hkrati naj vam želim eh, veliko uspešnega dela. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. 40 uh, eh, vas je spregovorilo. Gospa ministrica. Sedaj eh, dobite besedo vi. Ob 10.30 eh, imamo še tiskovno konferenco in tega ne smemo pozabiti. Gospa ministrica, beseda je vaša. Ja, pani, pani poslankinja, pani poslanci, eh, veljmi pekne. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za vaša mnenja in vprašanja. Sedaj a, eh, bom odgovorila na ta vprašanja. Najpogostejše vprašanje se je nanašalo na položaj na trgu in pa na mlečno krizo. Gospod De Castro, gospod Kusmin, gospod Rodriguez in številni drugi ste to vprašali potem. Položaj na trgu je v resnici kritičen in ker eh, nisem ministrica dolgo časa, Eh, moram povedati, da smo se vedno ukvarjali z krizami na trgu, potrebujemo učinkovite rešitve. Uh, In dlje, ko bomo eh, zapravljali čas, dlje, ko bomo nedajavni, eh, bolj eh, bodo kmetovalci opuščali svojo dejavnost in se lotili česa drugega. To velja za kmetovalce v Franciji, na Slovaškem in na drugih državah. Imamo neravnotežje na trgu in sicer med popraševanjem in ponudbo. In če ne bomo odpravili tega neravnotežja, nam ne bo uspelo rešiti položaja kmetovalcev. Sedaj se pripravljamo na svet julija. In eh, tam pričakujemo, da bomo sprejeli številne ukrepe. Poleg tega bomo položaj še naprej spremljali in bomo na naslednjem sestanku sveta pripravili ukrepe ali pa kadar bo to potrebno. V sodelovanju z Evropsko komisijo pripravljamo skupno srečanje skupine na visoki ravni in sicer septembra. To je delovna skupina za uh, področje mleka in mlečnih izdelkov. Uh, izdelali bomo tudi poročilo o uh, mlečnem svežnju. Pozdravljamo pobudo komisarja, ki išče nove izvozne možnosti za evropske kmetovalce. In to je tudi eden od instrumentov, kako bi odpravili krizo na tem sektorju. 16. septembra bomo eh, imeli konferenco na visoki ravni o mleku in mlečnem sektorju. Takrat bomo predstavili dolgotrajne, dolgoročne rešitve, kajti mlečna kriza ne zahteva zgolj eh, kratkoročnih ukrepov, ampak predvsem eh, dolgoročna rešitev za to, da bomo stabilizirali položaj za prihodnost. Poskušali bomo eh, storiti, kar bo le možno, sprejeli bomo vse ukrepe za to, da bi stabilizirali trg. In zato, da bi zagotovili pošten položaj kmetovalcev v um, živilski prehrambeni eh, trgovini. Če bomo zagotovili, pravilno eh, razporedili eh, marže, bo to zagotovilo pravične življenjske standarde za kmetovalce in pa za prihodne generacije. Na vsak način bi rada povedala, da so v kmetijstvu vse stvari povezane med seboj. In mlečna kriza je povezana tudi sa prioritetami slovaškega predsedstva. Želimo izboljšati položaj kmetovalcev v prehrambeni verigi. Kar se tiče drugih vprašanj, Omenili ste naprimer um, sektor sadja in zelenjave. Ta sektor bomo spremljali. Zavedamo se, da ta kriza ne zajema zgolj um, mlečnega sektorja, ampak e, tudi predelava sadja in zelenjave. Iščemo rešitve v tem sektorju in Evropska komisija je obljubila, da bo eh, poskrbela za intervencijske nakupe in pa za intervencije na trgu. Potem, kar se tiče nepoštenih trgovinskih praks. Imamo predloge, kako bi izboljšali položaj kmetovalcev v prehrambeni verigi. O tem smo razpravljali v svetu in v parlamentu in vesela sem da je bilo na plenarnem zasedanju podprto uh, poročilo na tem področju. Uh, eh, 600 glasov je bilo deležno to poročilo, to je bila eh, za nas uh, velika spodbuda. Sedaj uh, se bomo tega lotili in bomo na tem delali v prihodnje. Potem uh, pošten položaj kmetovalcev v prehrambeni verigi. To je ena najpomembnejših tem za nas na začetku predsedovanja smo priredili konferenco strokovnjakom v zvezi s to temo in na neformalnem srečanju od 11. do 13. septembra bomo predstavili tudi dokument te konference. Pričakujemo tudi poročilo delovne skupine. Ob koncu našega predsedstva bomo lahko sprejeli tudi sklepe sveta v zvezi s to temo. Številni eh, med vami ste postavili vprašanje v zvezi z eh, mednarodnimi trgovinskimi sporazumi. Kmetijstvo je pomembno v kontekstu pogajanj za prostotrgovinske sporazume rada bi vam potrdila, da ta tema sproža eh, burne razprave na svetu ministra za kmetijstvo. Odprtje trg in pa trgovinska liberalizacija sta nekaj pozitivnega. In zato je Evropska unija največji izvoznik kmetijskih proizvodov na svetu in še vedno imamo potencial za rast. Izvoz Eh, kmetijskih proizvodov lahko kompenzira eh, izgube na notranjem trgu zaradi krize eh, pogajanja za državami Merkosur in pa pogajanja za ZDA bodo deležne pozornosti sveta. Želimo zagotoviti, da bodo ti sporazumi zelo uravnoteženi. Evropska komisija ima jasen mandat in ima svoje rdeče črte oziroma meje, ki jih ne sme prekoračiti in mi se bomo prizadevali za to, da kmetijstvo eh, ne bo ničesar izgubilo pri teh prostotrgovinskih porazumih in da bo uživalo eh, zahtevano eh, raven zaščite, zlasti kar se tiče občutljivega blaga. Pri teh prostotrgovinskih porazumih moramo imeti pred očmi, da so to zelo konkurenčne strani, ki imajo velike interese. In tudi eh, v interesu teh partnerjev je v interesu, da so pogajanja pregledna. In eh, nihče ne želi, da bi eh, žrtvovali kmetijstvo, zato da bi nekaj pridobili v drugih sektorjih. Postavili ste vprašanje. Ja v zvezi z nacionalnimi sporazumi oziroma uh, postavili so vprašanje v zvezi z akumulativnim vplivom. Komisija bo to uh, analizo objavila septembra in uh, na uh, svetu oktobra se bomo s tem nesporno ukvarjali. Omenili ste še eno zanimivo stvar in sicer sem na to delno že odgovorila. Omenili ste izstop eh, Združenega kraljestva iz Evropske unije. O tem bomo seveda razpravljali. Tudi, kolikor uh, eh, vidim, je Združeno kraljestvo še vedno polnopravni član uh, Evropske unije in to pomeni, da še vedno uživa vse pravice in vse obveznosti. In uh, v svetu bomo zato to državo natančno tako obravnavali. Omenili ste gozdove, gospa Köstinger in drugi eh, ste eh, omenili to temo včeraj, ko smo se srečali na delovnem zajtrku. Eh, ste slišala, da eh, eh, se ne bi smeli ukvarjati eh, z gozdarstvom, ampak Evropska unija bi morala postati globalni vodja, ki bi ustrajal pri trajnostnem obravnavanju gozdov. Želimo potrditi, da, je, da mora biti EU eh, vodilna na tem področju, kajti globalno upravljanje z gozdovi je zelo povezano z podnebnimi spremembami in pa z izpustici odvaja. Tekom slovaškega predsedstva bomo imeli eh, dve pomembni mednarodni seji, in sicer bomo imeli forum uh, um, gozdarskih organizacij uh, Združenih narodov in uh, potekalo bo tudi srečanje FAO. Pripravili bomo skupno stališče, s katerim se bo Evropska unija pogajala na teh mednarodnih srečanjih. Uloga predsedstva bo, da ustraja na našem stališču na teh sestankih. Želimo biti tudi pozorni na predlog komisije, ki bo imel veliko vpliv na upravljanje z gozdovih v Evropski uniji. Ti predlogi vključujejo integracijo sektorja eh, LOLCF v eh, podnebni sektor Evropske unije in pa vprašanje eh, trajnostne biomase, ki se uporablja za namene energije. Iskali bomo takšne rešitve, ki bodo spoštovale uh, več funkcionalnost gozdov, in pa eh, trajnostno upravljanje eh, gozdov. Evropski gozdarski inštitut, skupaj z Evropskim gospodarskim inštitutom bomo eh, organizirali skupni dogodek, na katerem se bomo ukvarjali z nalogami gozdov in pa z lesarskim sektorjem. Eh, govorili bomo o tem, kako bi lahko izpolnjevali naloge eh, iz pariškega dogovora. To bo potekalo oktobra eh, leta 2016 in že sedaj vas vabim na ta dogodek. Omenili ste še eno zanimivo stvar, na katero moramo biti pozorni in to je skupna kmetijska politika in pa njena poenostavitev. Poenostavitev skupne kmetijske politike je. Yeah tema, ki je na dnevnem redu Evropske komisije in sveta že dve leti in pozorni bomo na to. To, da to ni nekaj, kar bi zanimalo samo svet in komisijo, to je tema, ki je v prvi vrsti eh, v interesu kmetovalcev, kajti preveč upravna obremenitve je tisto, kar našim kmetovalcem zaviže roke preveč upravne obremenitve in birokracije, tudi viša stroške kmetovalcev in to pomeni, da ima to tudi vpliv na uh, volatibilnost um, oziroma na nihanje cen uh, osnovnih proizvodov. Uh, pred nami je torej uh, pomembna reforma skupne kmetijske politike. Uh, In vse strani so ugotovile, da čeprav, imamo, eh, čeprav evropski eh, kmetijski okvir vsebuje številne pozitivne elemente, eh, obstajajo predpisi, ki so povezani s previsoko upravno obremenitvijo za kmetovalce. Sedaj bomo ocenili nov okvir in morda je prezgodaj ta hip, da bi ocenili ta okvir. To, da podpiramo um, cilj Evropske komisije, namreč, da bi spremenila tisti del zakonodaje, ki predstavlja velike težave za kmetovalce. Ta postopek bomo spremljali in pripravljeni smo sodelovati eh, z komisijo eh, za to, da bi eh, to področje poenostavili. To vključuje tudi uh, ukrepe ozelenitve. Po enem letu izvajanja eh, ozelenitve ne moramo razglasiti, da to ni učinkovito. Pa čakati moramo, kakšni učinke bo to imelo, kajti v naravi je tako, da ne moramo po enem letu oceniti, ali so bila prizadevanja pozitivna ali ne. Uh, Eh, upravljanje eh, okolja in pa izvajanje ozelenitve. To je nekaj, kar eh, je gotovo zelo pozitivno. Ehm, Potencijal ozelenitve je zelo velik, če to v celoti izvajamo. Vprašanje pa je, kako se to izvaja v posameznih državah članicah. Mislim, da bi lahko izboljšali izvajanje ozelenitve. Toda nobenega dvoma ni o tem, kako pozitivno je, je ozelenitev sama na sebi. Kot sem dejala, sodelujemo z Evropsko komisijo v prizadevanjih za poenostavitev ukrepa ozelenitve. Naslednja pomembna tema, ki zadeva kmetovalce in s katero so povezane visoka pričakovanja, je bioproizvodnja, biopridelava. Gospod Hoisling je predstavil svoje znanje in pa postavil svoje vprašanje v zvezi z eh, biokmetovanjem. Zagotavljam, zagotavljam bom vam, da bo slovaško predsedstvo nadaljevalo z delom nizozemskega predsedstva in da eh, smo do sedaj zelo plodno sodelovali z parlamentom in komisijo. Mislim, da smo dosegli napredek. Na vsak način bomo eh, poskušali doseči nadaljni napredek tudi pri tem dosjeju. Ocenili smo velike eh, dele uredbe eh, na tehnični ravni in pa v trialogu. To je zapleten dosije in stališče sveta v številnih točkah odraža stališče parlamenta. Hkrati pa želim povdariti, da je to izredno tehnični dosije. In zato je treba posamične določbe zelo natančno pregledati in preučiti zato, da bi dobili takšno obeseditev, ki bo koristila celotnemu sektorju. Zato se nam zdi pomembno, da skupaj z delegacijami izdelujemo celovito oceno vseh rezultatov, ki so bili do sedaj doseženi, zato da bi pojasnili, katere korake bomo um, naredili v prihodnosti. Še naprej bomo nadaljevali sa sodelovanjem. Naš cilj je, da bi nadaljevali z delom na tem eh, dosjeju. Imeli bomo eh, tehnična eh, srečanja oziroma za nami so tehnična srečanja v prijetnem vzdušju. Zato upam, da bo naše sodelovanje obrodilo tudi sadove. Upam, da sem odgovorila na vsa vaša vprašanja. Upam, da sem se vsaj. Um, Upam, da sem se odzvala na vse vaše skrbi, na vse vprašanja um, uh, poslank in poslancev Sveta in komisije. Naj izrazim svoje upanje, da bomo dosegli rezultate in da bomo poenostavili položaj kmetovalcev. Hvala lepa za vašo pozornost. Za Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala lepa, da ste nam povedali, v kateri smeri boste šli tekom vašega predsedovanja. Vidite, da ste naleteli tukaj na veliko simpatijo. Hvala lepa za vašo predstavitev. In, uh, Prepričan sem, da bo sodelovanje dobro potekalo tekom celotnega predsedovanja. Dejali ste, to bo težko predsedstvo, to da težka predsedstva so tista, ki so najbolj zanimiva. Ponavadi je tako. Vam in vašemu timu želim, ne vem, če to smem reči, eh, lepe počitnice ampak morda boste našli tudi eh, čas za počitnice. To želim vam in vašemu timu. In pri tem bi rad povdaril, da. so stiki eh, z vašim tinom že dolgo dobro in pripričan sem, da bo tako tudi v prihodnje. Sedaj se bo začela tiskovna konferenca in eh, prosim uh, kolega, da prevzame predsedovanje za naslednjo točko. Hvala lepa.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 One of those three. One of them. The last one of the That is a long, long way to travel. And there's lots of questions on Je vais appeler les, les députés à rejoindre. Pozivam uh, kolege, da zasedejo svoja mesta, zato da bomo lahko nadaljevali sejo.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 še kako bo zadev. V redu. Predlagam, da nadaljujemo sejo z peto točko na dnevnem redu. To je predstavitev študija tematskega sektorja o programih za izvajanje politike o razvoju podeželja v obdobju 2015-2020. Torej, ja, naročili smo to študijo v zvezi s temi programi izvajanja. Študija proučuje odločitve, ki so jih sprejele države članice in regije pri pripravi svojih programov za razvoj podeželja za to obdobje študija primerja, primerja torej tudi te odločitve z tistimi, ki so bile upravljene v prejšnjem obdobju 2007-2013 in potegne iz tega določene eh, zaključke in določene tudi navodila za prihodnost a, eh, m, evropske politike za razvoj podeželja. Besedo bom predal obema a, eh, a, raziskovalcema, gospe Janet Dwyer a, z, z a, a, Britanskega inštituta za a, raziskave v zvezi s podeželjem in gospodu Martinu iz italijanskega sveta za eh, raziskave na področju kmetijstva. Vsak eh, ima po približno deset minut na voljo, eh, ni veliko, ampak to smo storili zato, da bi potem zagotovili dovolj časa za razpravo, ki bo trajala približno 40 minut, tako da bodo lahko poslanci postavljali svoje vprašanje, da se boste vi potem lahko odzvali na ta vprašanja. Eh, torej naj vas opozorim na to, da, eh, da generalni direktorat je tukaj zastopan in sicer imamo gospoda Longa v dvorani, ki sedi tamle. Zdaj predajam besedo gospe Dwyer, eh, ki bo pričela s predstavitvijo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči in dober dan vsem. Hvala lepa za priložnost, da, da vam predstavim to študijo danes. To je pač um, študija o odločitvah, ki so jih sprejeli države članice in nekatere regije v njih v zvezi z novimi programi za razvoj podeželja, ki bodo veljali od leta 2015 do 2020. Struktura predstavitve. Eh, prez, obsega kratko, kratek uvod v zvezi z prestopom k študijem, potem imamo glavne ugotovitve. Pomeno je, da se spomnimo, kako so se pravila spremenile in kako se je spremenil okvir, zato da bolje razumemo določene vzorce, ki smo jih ugotovili, ko smo obravnavali nove programe za razvoj podeželja. Potem smo poskusili razumeti odločitve, ki so bile sprejete in kateri so bili dejavniki za te odločitve. Potem smo opravili primerjavo med načrti za novo programsko obdobje in dejanskimi vzorci pač porabe denarja iz starega programa, zato da bi ugotovili, kako so se načrti spremenili ob luči prejšnjih izkušenj. Na to pa bomo tudi razpravljali o razlogih, ki botrujo tem spremembam. Torej, nadaljujemo. Namen študije, je, ki ga je določil, določil vaš odbor, je bil to, da opravimo neko primerjalno analizo opravljenih odločitev. Vse je temeljilo torej na odločitvah, ne samo na podatkih, zato da bi razumeli, zakaj države članice in regije so se odločile, da dajo prednost določenim ciljem pred drugimi. In zato, da bi ugotovili, v kolikšni meri smo se učili iz izkušenj iz prejšnjih obdobij in kako naj gledamo v prihodnost, zato da ugotovimo, ali te odločitve in ti razlogi so tehtni, ko razmišljamo o naslednji eh, reformi SKP v naslednjem obdobju, o kateri že potekajo, bodo že potekale razprave leta 2018. Želim povdariti, da to delo je bilo timsko, vodilo jo je Združeno kraljestvo, ampak v partnerstvu eh, z Italijo, eh, torej z CREA, z Tunan institutom iz Nemčije, ki ima veliko izkušenj v zvezi z regionalnim nemškim pristopom k razvoju podeželju. Potem potem tudi INRA je sodelovala iz Dižona eh, v Franciji, ki ravno tako se ukvarja z regionalnim razvojem in tudi z, uh, smo sodelovali z institutom iz Madrida v Španiji. Torej, kar zadeva proračunske dodvelitve v sklopu novih programov za razvoj podeželja in kar zadeva tudi partnerske sporozume, preko katerih države članice razmišljajo o doslednem razvoju in načrtovanju podeželja. In uh, to v, uh, v povezavi državi, z skladi za socialni razvoj, za regionalni razvoj, za ribištvo in na kohezijski sklad. Ogledali smo se torej na črte porabe med starim in novim, primerjalno med novim in starim obdobjem, torej na nacionalni ravni za vseh 28 članic. In smo se poglobili predvsem v določene podrobnosti pri tistih državah članicah, kjer imamo različne programe na regionalni ravni, zato da bi ugotovili tiste vzorce, ki smo jih izsledili na evropski ravni ravni so se odražali tudi na regionalni eh, ravni pri teh odločitvah. Eh, razprav, eh, razglabljali smo tudi o kvalitativnih odločitvah in se soočili s strokovnjaki, ki na tem delajo v vseh državah članicah in eh, jih spraševali po njihovih pogledih v zvezi z glavnimi dejavniki za spremembe, kateri so bili razlogi za spremembe, kateri so bili glavni cilji in prioritete, ki so eh, bile odločilnega pomena pri eh, izbirah pri novih programih. Torej, mi smo eh, razmišljali o tem, nekem novem okviru, novo uredbo, novo izvedbene uredbe in podporo za to politiko. Dejansko ni prišlo do korenitih sprememb, šlo je bolj za neke vrste evolucija, ampak kar je pomembno je to, da je prišlo do premika, do pač pravega razvoja podeželja v bolj celovitem in širšem okviru. In to je razvidno tudi iz uporabe skladov. Države članice so spodbojene k tej temu, da razmislijo tudi o komplementarni rabi različnih evropskih skladov. Eh, prej morda ni bilo veliko poudarka na tem v prejšnjih programskih obdobjih. Prišlo je tudi do premika od tega, kar so bili trije, trije osi v programih za razvoj eh, podeželja v programu LIDER v smeri bolj strateškega pristopa, ki temelji na šestih skupnih prioritetah. Torej obstajajo določeni signali in znaki, eh, ki so bili naslovljeni na države članice, da se morajo bolj osredotočiti na potrebe in kako naj se izpolnjuje te potrebe pri um, zasledovanju teh prednostnih nalog. Torej, um, obstajal je tudi nov politični kontekst, uh, kajti prišlo je do gospodarske krize, odločitve skrčanja sredstev za kmetijske politike ampak eh, v sklopu pogajanj za reformo SKP eh, nova, nova cilj je bil uveden, zato da bi državam članicam dali možnost, da se različno odzivajo na te potrebe. Smo torej analizirali, kako dodelitev sredstev eh, prvotno za programe za razvoj podeželja. Ti, ta sredstva so bila nižja v, v teh novih obdobjih, ampak države članice so imeli možnosti, da prenesijo sredstva iz prvega stebra na drugi stebr. Proučili videli smo, kako je bil denar porazdeljen in kako so bile opravljene odloč, delo sprejeti določeni sklepi, kaj zadeva sofinanciranje. In iz tega je šlo, da skupni učinek je bil, da programi za razvoj podeželja eh, v eh, sedanjem kriznem trenutku eh, je, so torej se izkazali za nekoliko širše in učinkovitejše v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Pak ravnotežje med državami se je tudi bistveno spremenilo nekaterih državah je prišlo do uh, rezov, v drugih državah do um, porasta. In, eh, torej, če um, pogledamo državo, do katere je prišlo do bistvenega skrčenja v proračunu in uh, to seveda vpliva na način, kako pristopajo k temu programu, program postaja bolj ciljen, države, kjer je prišlo do povišanja sredstev, pa imajo morda bolj ambiciozne programe kar lahko seveda pričakujemo. Če pogledamo nove elemente v uredbi, vidimo, da je uredba podobna prejšnji, ampak tukaj je nov poudarek in sicer na sodelovanju, poskušanju oblikovanja in zagotavljanja nekega kolaborativnega programa, kolaborativnih eh, projektov, ki imajo morda več učinka, večji učinek kot v preteklosti. In potem obstaja nova osredotočenost na inovacije z inovacijskimi partnerstvi na evropski ravni za spolnost spodbujanja eh, kmetov, da eh, tesneje sodelujejo z raziskovalnimi centri in da dejansko vnašajo inovacije v smeri bolj eh, trajnostnega razvoja, ki naj zagotavlja tudi odpornost na udarce v prihodnje. Ehm, potem pa imamo tudi ukrep, ki, mm, pač predvideva, ki je predtem predvidevalo tudi možno, možnost zgodnega, zgodne upokojitve, to je bilo ukinjeno prekinjeno eh, in to je pač bila razlika v primerjavi z programskim obdobjem 2007-2013. Pomembno je tudi izpostaviti, da okvir kot tak uvaja veliko več fleksibilnosti za države članice glede tega, kako se strateško odzivajo na svoje potrebe in prednostne naloga. In eh, torej, kako naj to povem? Torej, aparat, mehanizem, Eh, ki eh, terja fleksibilnost, postaja hkrati tudi veliko bolj zapleten. Mislim pa, da um, tudi vse to je krepko vplivalo na eh, sprejete odločitve. Torej, da si ogledamo eh, spremembe pri razdelitvi sredstev, po razdelitvi sredstev. sredstev. Torej, tukaj vidimo finančne eh, odmike med prvim stebrom in drugim stebrom v prvem in drugem programskem obdobju. Vidimo, držav, da določene članice so zabeležile povečanje pri teh proračunih, ampak velik upad, kar zadeva neposredna plačila v prvem stebru kadru eh, v, eh, na tem, mm, v tej panogi. To so bile pomembne odločitve, ki so bile sprejete. Druge države pa so zabeležile poviške v obeh stebrih. Imamo druge države, kjer je prišlo do povišanja samo pri neposrednih plačilih, pri nekaterih pa samo eh, v prispevkih za razvoj podeželja. Torej, mislim, da vse, vse ti elementi so lahko relevantni za kontekst, ki ga bomo zdaj obravnavali. Druga stvar, ki si moramo zapomniti, je to, da uh, porabimo slaba, ni bila eh, enakomerna od vsega začetka. Če primerjamo intenziteto porabe na podlagi ali eh, določenih območij eh, oziroma kar zadeva delovno silo v kmetijskem sektorju, vi lahko vidite ta, ta zemlje vidi in vidite, da je intenzivnost porabe različna. To je včasih povezano z zgodovinskimi razlogi, včasih s političnimi skrbmi, ki so se uveljavile v Eh, trenutku, recimo, ko so te države vstopile v Evropsko unijo, primerjavi s danjimi razmerami. To je proces, ki ga komisija eh, poskuša obravnavati eh, z različnimi prilagoditvami vsakeč, ko se programi obnovijo. In torej, če si ogledamo nove programe in prioritete, vidimo šest strateških prioritet, ki so bile določene na evropski ravni, pri čemer samo pet razpolagajo z namenskimi sredstvi Torej izmenjava znanja, to je prva prioriteta, ki je programirana eh, nekako prek ostalih, potem usposabljanje in svetovanje. Eh, to nekako gre za neke eh, pomožne prioritete, ki so pridružene ostalim petim. Torej, ta eh, zemljevid kaže eh, bodi si obseg sredstev v vsaki državi članici in tudi relativne dodelitve posameznim prioritetam. To je zanimivo, kajti tukaj vidite, da obstajajo določene eh, diferencijacije med različnimi deli Evrope, naj poenostavimo. In torej tukaj na tem zemljevidu vidimo, da na severu in na zahodu, torej Združeno kraljestvo, skandinavske države, Irska, tukaj je močen podarek na okolju kot ključna prioriteta v programih za razvoj podeželja. Medtem ko v državah, kot je Bolgarija in Romunija, pa eh, tudi na vzhodu Nemčije, eh, vidimo, da je močan poudarek predvsem, kar, kar zadeva razvoj podeželja in eh, tudi reševanje problemov, kot je brezposelnost na podeželju, socialna izključitev, torej bolj poudarek na socialnih vidikih. Nekatere države članice dajo prednost konkurenčnosti v kmetijski panogi, Poljska iz, je izstopa, nekatere Balci evropske države in um, potem uh, vidimo tudi to na portugalskem. Nekateri, eh, ostali dve prioriteti, torej a, kvet, odporno kmetijstvo in eh, p, tretja prioriteta, ki se osredotoča na prehrambene verige, a, eh, to a, se morda nekoliko manj uporablja a, in to vse povsod, ampak naj povdarim, da okoljski cilj ima prednost predvsem v nekaterih južnejših državah in a, obstajajo razlogi za to, naprimer Španija, Portugalska, Malta. A, Ehm, velik del teh ukrepov je namenjeno ravno temu. Potem eh, eh, obravnava prehran, prehranne verige eh, in, obravnav, in tudi obvladovanje tveganja, to je dokaj, ehm, dokaj zastopeno predvsem v Italiji. Če si ogledamo regionalno raven v državah, ki imajo številne regionalne programe za razvoj podeželja, vidimo ta, to porazdelitev. Eh, in eh, torej ehm, tukaj smo ukrepe klasificirali nekoliko drugače, se nismo eh, navezovali na strateške prioritete, ampak bolj na regionalni kontekst. Vidimo drugačen vzorec diferencijacije, naprimer v Nemčiji južne dežele se osredotočajo predvsem na okolje, na severu in na vzhodu pa je večji povdarek na razvoju podeželja. Torej vidimo določene povezave med prioritetami in Eh, gospodarsko regionalno situacijo v teh območjih. Če se ogledamo zdaj eh, odločitve pri sprejemanju ukrepov, vidimo, da se države v, sre, v večji meri osredotočajo na manjšem številu ukrepov v primerjavi s preteklostjo in to odraža uspeh oziroma neuspeh iz preteklosti in zato države nekako na podlagi izkušenj se osredotočajo na manjše število ukrepov. Ta graf kaže, na evropski ravni v vseh 28 članicah, kako so uh, te prioritete porazdeljene. Imamo fizične naložbe, materialne naložbe za spodbujanje konkurenčnosti. Vidite, da to je ukrep, pri katerih je poraba najvišja. Potem pa imamo ukrepe za za zasledovanje okoljskih ciljev, uresničevanje okoljskih ciljev, za soočanje z eh, okoljskimi omejitvami, potem, eh, potem tudi druge vrste m, okoljskih pomoči, več kot polovica sredstev je namenjena ravno temu, zato je dobro to imeti v mislih. V poročilu boste našli ta vzorec prikazan za vse države članice v povezavi z strateškimi prioritetami. Če si ogledamo torej spremembe med temi dvema, obdob, tema dvema obdobjama, naj povemo, da imamo tri glavne ukrepe. Um, kjer je prišlo do pomembne eh, porabe. Eh, skupna, skupni znesek se je skrčil zaradi skrčenja proračunskih sredstev, ampak vidimo, da pride do upada eh, investicij v gozdarstvo, predvsem skozi čas, predvsem tiste regije, ki so spodbudile širši podeželjski razvoj nasprotno pa je prišlo do povečanja v sredstvih, ki so namenjeni za lide. To tudi, ker v sklopu nove uredbe države članice morajo porobiti vsaj pet odstotkov za lider, medtem ko prej je bil ta odstotek nižji, mislim tri odstotke. Torej zdaj pa je pet odstotkov. Novi ukrepi obvladovanje tveganja, tudi tukaj je prišlo do povišanja, ker ta ukrep prej je bil v prvem stebru v tej politiki, potem 16. ukrep za sodelovanje, tukaj ima številne opcije in to se zelo spodbuja v novem okviru. In torej tudi tukaj vidimo, da prije do precejšnjih poviškov. Ogledali smo se tudi spremembe v starem in novem obdobju, da bi razumeli, v kolikšni meri na, dr na ravni države članica je prišlo do relevantnih sprememb ali pa če se države držijo tega, kar so počenjali v preteklosti. Tukaj smo poskusili eh, tako zelo eh, v povzetku prikazati eh, tista, ob, tista področja, kjer je prišlo do eh, kontinuitete in, eh, obdo, in pa področja, kjer je prišlo do velikih sprememb sprememba med novim in starim obdobjem. Torej zeleni kvadratki, Eh, kažejo države, ki eh, so eh, se bolj preusmirile v okolje in oranžni kvadratki pa kažejo tiste države članice, ki so se pa preusmirile v drugo usmer, manj so dale torej za okolje in več za konkurenčnost in razvoj podeželja. Vidite, da je v celoti slika precej konservativna, prišlo pa je tudi do zanimivih premikov in predvsem večji meri usmer spodbujanja okolja. Tukaj vidimo regionalno porazdelitev in vidimo, da je preglednica podobna, ko gre za Italijo. Eh, eh, potem pa Eh, ta eh, roza obarvani kvadrat, ki pomenijo regije, ker se stvari v bistvu niso spremenile in eh, spet veliko primerov, veliko regij, ki so dali prednostno, prednostno vlogo predvsem naložbam v okolje. Če si ogledamo regionalne RDP-je, Eh, in eh, torej vidimo te štiri države, kjer smo opravili tudi ne bolj poglobljene analize. Vidimo, da so vzorci podobni evropski ravni in eh, lahko razumemo razloge za to bolj poglobljeno, ker smo potem opravili tudi bolj poglobljene analize za posamezne države. Poskusili smo razumeti, odkot te spremembe, tako v Italiji kot v Nemčiji kjer regije imajo uh, določeno potrebo po gospodarski rasti in zmanjšanju brezposelnosti, potem je strategija veliko bolj eh, osredotočena v ulaganje eh, v gospodarske aspekte, medtem ko Španija uh, pa je imela bolj specifične težave, zato se je bolj ulagalo v kmetijstvo. Uh, torej, uh, na podobne uh, potrebe se odzivamo torej tudi druga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 Eh, vidimo tudi eh, določene zanimive odzive, ko gre za eh, združevanje torej zapletenih uredb. Imamo nekatere bogatejše regije, kjer stvari je treba zdaj opraviti na bolj zahteven način. Naprimer v Nemčiji strokovnjaki so nam obrazložili, da določeni ukrepi zdaj niso več programirani v RDP-jih in se financirajo direktno iz Eh, državne pomoči, eh, ker eh, organi pač menijo, da je bilo pretežko upravljati take zelo zahtevne postopke in je bilo zelo težko torej, delovati in zato so zdaj to izvajo iz nacionalnih programov. Mislim, da je to pomemben vidik ki ga je treba poštevati. V Franciji pa, kjer razpolagajo z več sredstvi in so bolj predani, bolj angažirani za to, da vlagajo ta sredstva v programe, potem so povišali tudi stopnje financiranja. V Italiji je zanimivo si ogledati, kako nekatere severne dežele eh, inovirajo sprego, pre, prej sem že spregovorila o strateških prioritetah. Tukaj se osredotočajo predvsem na ukrepe, ki zadevajo prehrambno verigo in imamo tudi ukrepe za sodelovanje, ki so dokaj prisotni. Poskusili smo izvesti zelo enostavno vajo, zato da bi primerjali na uh, evropski ravni uh, kaj uh, se doseže z uh, eh, temi sredstvi z ozirom na potrebe. To je zelo enostavna vaja in uh, torej uh, stvari so zelo poenostavljene, uh, ko govorimo o potrebah, ampak najtesnejšo povezavo, ki smo jo ugotovili med prioritetami v državah članicah in kazalniki na evropski ravni z ozirom na potrebe, je bil tale. In torej, ljub, torej tveganje za revščino oziroma za socialno izključenost v, na podeželju. To je bil en sklop podatkov in poskušali smo razumeti v povezavi s, tam, eh, v povezavi s tem, kako se določa prioritete v sklopu programov za eh, boj proti revščini in socialni izključenosti. Vidimo, da države, kjer so te potrebe najbolj občutene, potem dajo večjo prednost vsemu temu. Tukaj si gledamo druge prioritete in vidimo, vidimo, da je težje razumeti te povezave, da te povezave niso tako očitne. Eh, obstajajo številni kontekstualni razlogi za to, ampak poskušali smo razumeti eh, eh, tudi, je relativ, kateri je relativni pomen zavarovanih območij z ozirom na okoljske ukrepe. Imamo več zavarovanih območij in manj denarja potem porabimo za okolje. To je dokaj neobičajno. Odvisno torej od tega tudi, kako zavarujemo ta območja. In če si ogledamo povezavo med prioritizacijo in konkurenčnostjo, potem vidimo, da eh, pravzaprav na evropski ravni nismo našli nikakršne prave povezave, ko gre za tudi dodelitev sredstev. Mislim, da obstajajo argumenti eh, tudi v zvezi s tem, ampak zdaj naj preden k zaključkom. Eh, spodbudila bi vas, da če imate čas, da si pregledate te zaključke eh, v poročilu, ker so podani na bolj podroben in poglobljen način. Torej, v, sklo, v splošnem eh, odziv na novi okvir iz nove uredbe v novem programskem obdobju je bil dokaj konservativen. Torej, številne države članice in regije eh, se držijo starih navad, starih običajev recimo. Torej, če si ogledamo eh, vzorec eh, o tem, kako se porabijo sredstva, potem vidimo, da eh, se je, se je manj ukrepov, prišlo je torej do konsolidacije, torej več sredstev je namenjenih za manj ukrepov in ugotavljamo tudi, da prihaja do oddaljevanja od tega, da bi uporabili sredstva za, za kmetijstvo, za pač razvoj podeželja. Novi programi, kot je program LIDE, Rider, ki je pravzaprav edini instrument, ki spodbuja pravi razvoj podeželja. Vse ostalo pa je bolj osredotočeno na kmetijski sektor in na uh, upravljanje okolja. Nova uredba komisija uh, ponuja številne nove instrumente, omenjala sem tudi obvladovanje tveganja, možnost za izvajanje podprogramov, če se želimo osredotočiti na konkretna področja in uh, obstaja tudi možnost uh, tudi za združenje združevanje finančnih instrumentov, medtem pri novih eh, odločitvah ugotavljamo, da pri upravnih eh, organih pač eh, je, ni bilo veliko zanimanja za vse to, z izjemo ukrepov, ki predvidevajo nove možnosti sodelovanja. Na ta ukrep so se organi osredotočili tve obvladovanje tveganja, hm, to ni bilo zelo uporabljeno. Tudi tematsko združevanje, to je bilo zaznano kot neka dodana, dodan, uh, dodana plast birokracije in torej se ne uporablja. Ko smo spraševali uh, po ključnih uh, učinkih in uh, uh, dejavnikih so pač ljudje povedali, da so se naučili določenih stvari iz prejšnjih obdobij. Stvari so bile predvsem dokaj eh, bolj zapletene. Eh, vse to je treba razumeti tudi v luči eh, gospodarske krize in je treba tudi vse to razumeti v povezavi z res izjemnimi okoljami pod in podnebnimi dogodki, ki so lahko močno vplivali na a, kmetijstvo. Komisija tudi lahko močno vpliva na a, te programe a, in sicer s tem, da pač a, se zauzame naprimer za določene okoljske prioritete. Lobi so tudi imeli zelo pomembno, a, pomembno ulogo in so vplivali na celoten proces. Naj zaključim. Eh, obstaja eh, tudi dokaj, mm, kar nekaj dokazov o tem, da se usklajujejo ukrepi iz kmetijskih skladov in eh, pa iz skladov za razvoj podeželja in uh, torej uh, predvsem programi za določena območja, potem recimo naj omenim ukrep 16 za sodelovanje, to je eh, pač eh, dokaj zastopano, ampak morda je še preuranjeno, da bi lahko potegnili zaključke, bomo potrebovali še dve, tri leti, da ugotovimo, ali dejansko potem prihaja tudi do inovacij na terenu, ampak uh, zanimive so tudi prehranske verige. Mislim, da se lahko veliko naučimo, uh, če si ogledamo, kaj v zvezi s tem počenejo italijanske regije energija. In um, komisija je poskusila za novo uredbo ustvari nekaj, kar je bolj prilagodljivo na lokalne potrebe in pogoje in uh, tako, da je vse skupaj bolj strateško zastavljeno, bolj stroškovno učinkovito, ampak hkrati so ustvarili tudi nek okvir, ki uvaja tudi precejšnjo stopnjo zapletenosti pri pripravi programov in pri njihovem konkretnem izvajanju, spremljanju in poročanju o njih. Moja skrb je ta, da če to postane, da če to, ko lahko konkretno vpliva na oblikovanje izvajanja programov, to lahko postane nekaj, kar lahko onemogoča in zavira a, z, doseganje pravega napredka s temi programi. In torej eh, upravni organi eh, so eh, pač eh, nekako eh, spod, skoraj spodbujeni k temu, da ta denar preusmerijo na tista področja, kjer je poraba lažja, raje kot da ta denar namenijo za tista področja, ki so res, eh, ki res to potrebujejo, ampak kjer je poraba veliko bolj zapletena. In eh, države namenijo manj sredstev za. Eh, neposredna plačila in eh, zato je treba eh, iz skladov to nekako eh, kompenzirati. Povedala bi tudi naslednje, če odbor razmišlja o tem, na kaj se moramo osredotočiti v naslednjem krogu reforme, potem lahko rečem, da zdaj poteka razprava o poenostavljanju, ta se osredotočala predvsem na določbe o zelenitvi in na steber ena. Moramo pa uh, upoštevati tudi razvoj podeželja, če ne bomo poenostavili okvira in če ne bomo državam članicam olajšali tega, da bodo bolj ustvarjalne in ambiciozne pri doseganju uh, lastnih ciljev in potreb, potem uh, bomo naredili proti uslugo, pravzaprav ne bomo naredili nič dobrega za trajnostni razvoj podeželja in za kmetijsko politiko. Hvala. Merci, merci Najlepša hvala za predstavitev vašega poročila. Začeli bomo z razpravo. Gospa Petir eh, se želi izraziti o tem poročilu. Izvolite. Predsedniče, pa ja bih ustvari eh, molila mišljenje vaših stručnjakov. Hvala. Rada bi slišala mnenje obeh strokovnjakov, kajti ona dva eh, poznata analizo. Vemo, da je Hrvaška nova država članica. In do zdaj ni mogla porabiti skoraj nič iz sklada za razvoj podeželja. Imamo tudi določene težave. E, nekdani minister za kmetijstvo je objavil javno naročilo e, za ukrep 411. E, In določene podružnice so imele privilegiran položaj. Ta denar potem ni bil razdeljen. Vmes pa se je vlada zamenjala, um, novi minister ni spremenil tega naročila in več kot 500 eh, milijonov kun eh, zdaj ni bilo porabljenih in država ne najde izhoda iz te krize. Kaj naj naredimo? Ali naj prekličemo? to eh, javno naročilo, ki bi bilo objavljeno pod nepoštenimi pogoji, ali pa moramo preklicati samo tisti denar, eh, ki je bil izročen podjetjem pod nepravimi pogoji, ali predvidevate kakšno tretjo rešitev. Tudi eh, me zanima, v kolikšnem času bi morali ta denar porabiti. Hvala, zdaj pa gospod Bogovič, izvolite. Hvala za besedo. Najprej iskrena hvala za študijo, ki kaže sliko, kako so stvari razporejene po Evropi za naslednje leta in kaj se pričakuje po posameznih deželah iz programu razvoja podeželja. E, samo eno vprašanje, in mi smo danes slišali tu že e, predsedstvo Slovaške in ena od ključnih stvari, ki e, se, okoli katerih se pogovarjamo v zadnjem času tudi sicer v Evropskem parlamentu, so trenutno stanje kmetij glede na Eh, nepoštene trgovinske prakse na eni strani in na drugi strani problemi z eh, obladovanjem tveganj v luči tako klimatskih sprememb, kakor tudi ostrih eh, razmer na trgu. Zato me zanima vaš pogled, ali je v teh, po vašem mnenju, v programih razvoja podeželja ta komponenta dovolj ključena, čeprav se zavedam, da je tu prvi steber še pomembnejši, kot je program razvoja podeželja, vendar pa smo slišali tudi z vaše strani, da je potrebno pogledati predvsem pri severnoitalijanskih regijah, kako so se organizirale prehranske verige, kako je njihovo organiziranost, kajti pri odpornosti na te ta tveganja je na eni strani to, kar se zgodi na trgu, na drugi strani pa tudi, kako se kmetje med sabo povežejo, organizirajo in eh, tudi organizirajo te prehranske verige. Ali ocenjujete, da, da je za prihodnost potrebno eh, ukrepiti to področje povezovanja, eh, obvladovanja tveganj v programih razvoja podeželja in tudi v prvem stebru? To je moje vprašanje. Merci, Hvala, gospod eh, Bogovič. Še pet se vas želi oglasiti. Ne bomo omejevali čas, ampak prosim vas, če ste, če ste eh, jedrnati. Prosim, če ste lahko kratki in jedrnati, zato da bomo zaključili približno ob pol dvanajstih. Gospod Egnjem, izvolite besedo. Mikrofon zagovornika, prosim. So no, I wasn't planning on speaking any... Nisem se nameraval eh, oglasiti, ampak bom vseeno podal dve vprašanji. Eh, obe sta povezani s podnebjem. Ali lahko, eh, prosim, malo več poveste o dveh stavkih, ki ste jih izrekli. Prvi stavek je bil na podnebje odporno kmetijstvo. Kaj je to, me zanima? Eh, in koliko denarja je temu namenjenega, kako bomo to dosegli, kako bi moral sam spremeniti svoje kmetovanje zato, da prejmem evropski denar in da moja kmetija postane odporna v tem pogledu. Potem pa se je ta beseda pojavila še v enem stavku. Eh, Kmetijsko-okoljsko podnebna pomoč. Kaj pa naj bi bilo to? Hvala. Merci, monsieur Agnew. La parole est à monsieur Di Castro. Hvala, gospod De Castro, izvolite. Si, grazie. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, čestitam eh, za zanimivo študijo, eh, ki odpira vrsto zanimivih poglobitev. Imel bi eno vprašanje točka, ki ste jo izpostavljali, je ta mm, osredotočenost ukrepov, malo pomembnih ukrepov v vsaki državi članici. Če je to smer, v katero gremo, potem, eh, ko gre za recimo ukrepe, ki eh, jih eh, diktirajo nekako evropska merila, potem ne bi, le, ne bi bilo ne bi pomenilo poenostavljanje, da če bi rekli, da bi recimo določene ukrepe, ki imajo številne regionalne programe, da bi vse to skoncentrirali v nekaj nacionalnih ukrepih. Recimo, če imamo podobne regionalne programe v vseh regijah ali deželjah, ne bi bilo dobro, da bi imeli en sam ukrep, poenoten ukrep za nacionalni ravni, ravni koraje, ko da to razvežemo in spremenimo v več manjših regionalnih. Hvala, gospod Hojsling. Ja. Hvala lepa za to predstavitev. Kar me je presenetilo, je to, da obstajajo tako izredno velike razlike med državami članicami. To sem razumel tako, da eh, bi moral eh, drugi steber dobiti prioriteto eh, v vseh državah članicah. Potem pa me je presenetilo, da se je volumen oziroma obseg ponekod izredno zmanjšal in da eh, ni, niso posod enaki pogoji. Kaj ti videti je, da se Evropa vedno bolj, da se države članice vedno bolj razhajajo eh, pri tem, eh, kako uporabljajo denar. Da okol, kmetijsko-okoljski ukrepi, ti so se ukrepili in to je pozitivno. Ampak vendarle obstajajo velike razlike v državah članicah. In kaj so ti kmetijsko-okoljski ukrepi? Ali so to ukrepi za zaščito okolja, ali so to ukrepi za razvoj podeželja, ali se to oboje združili, ali lahko to nekoliko bolj diferencirate? In potem pristopi eh, lider. Eh, ti so se okrepili v vseh državah, članicah. Kakšen vpliv imajo In ali bi morali ta instrument bolj, še bolj nadgraditi in naprej razvijati, potem pa integrirani pristopi eh, v, eh, pri razvoju podeželja, kako bi lahko pritegnili tukaj tudi gospodarstvo. Torej, naprimer, po, tržne pobude oziroma pobude za trženje, eh, kjer bi lahko rekli, da so to projekti, ki bi jih morali spodbujati. Naprimer, izmenjava najboljših praks in tako naprej. Merci. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi čestitala strokovnjakom za študijo. Zelo zanimivo je videti programe za razvoj podeželja in pa primerjave, ki ste jih podali. Rada bi podala konkretno vprašanje eh, glede nekega ključnega vidika. Zanima me, v zvezi s programi za razvoj podeželja, tako nacionalnimi kot regionalnimi. Ali e, ste imeli kakšno posebno pomoč ali obstajala pomoč za vključevanje mladih in pa ukrepi za e, lajšanje ponudbe ali je bilo kaj narejeno na tem področju. Torej, ponudba in pa mladi, to sta dva pomembna vidika in tudi veliki ziv. E, eh, s katerim se bomo morali ukvarjati. Koliko, v kolikšni meri je to vključeno v programe za razvoj podeželja? Hvala. Merci, monsieur Flanagan. Hvala, gospod Flanagan. Thank you very much. Um, the... Hvala. Komisar Hogan govori o poenostavljanju in ima tudi seznam prioritet. Steber 1 je na prvem mestu. Mene to čudi, kajti v moji državi je pomemben predvsem steber dve. In eh, morali bi biti Einsteini, da bi to razumeli. Ne vem, zakaj bomo poenostavljali tisti steber, ki ni eh, sploh zapleten, pred eh, tistim, ki je zapleten. Zakaj moramo poenostavitve izvajati najprej pri prvem stebru in ne pri drugem, ki je bolj zapleten. Merci, um... Hvala, gospod Flanagan. Preden eh, prosim komisijo, da se oglasi, bi še sam podal tri pripombe. Najprej bi se zahvalil za kakovost te študije. Imam tri vprašanja. Ali eh, lahko rečete oziroma poveste kaj več o eh, večstranskem pristopu, kako je bilo to upoštevano pri eh, razvoju podeželja? kako se razvija lider, govorili ste o tem na svojih preglednicah. Ali mislite, da bi morali to okrepiti? In ali bi morali dinamizirati globalni pristop, ali bi ta moral postati bolj dinamičen? Eh, potem, eh, kako ste analizirali drugi steber, ali ste pri tem upoštevali prvega? In ali eh, ne mislite, da bi bilo potrebno ponovno uravnotežiti? Eh, to dvoje. Nekaj, kar eh, zadeva predvsem kmetijstvo v prvem stebru, eh, po drugi strani pa imamo drugi stebr, razvoj podeželja in vse, kar je povezano s tem. Ali nam lahko poveste kaj več v zvezi s tem? Zdaj pa dajem besedo gospodu Langoju strani komisije. Hvala predsedujoči, čisto na kratko naj povdarim eh, zanimanje, ki ga izkazujemo za opravljeno študijo. Študija je bila pripravljena zelo eh, pozorno, preudarno, zelo kakovostno delo, ki odlično dopolnjuje eh, našo eksante oceno. Druga točka, ki sem jo želel še povdariti, pa je tale. Zadovoljni smo s tem, da je bil poudarjen ve, poudarjeno večje zanimanje za pobudo lider, kar zadeva namembo na sredstev in tudi za nov ukrep za sodelovanje, torej za a, vse dejavnosti za razvijanje Evropskega partnerstva za inovacije. To se mi zdi druga zelo pozitivna točka. Tretja pozitivna točka, ki izhaja iz študije, je tudi boljša kakovost programiranja, kar zadeva a, splošno sklajeno s programom in eh, očitno to je tudi neka, neko prizadevanje, ki ga je treba priznati regijam in državam članicam. Ob koncu še nekaj. To ste poudarili kot negativni aspekt in sicer dejstvo, da še vedno uh, niso uh, dobili zagona instrumenti za finančni inženiring. Naj vas opozorim, da si zelo prizadevamo za skupino uh, eh, EIB, uh, zato da bi poskusili uh, spodbuditi pri regijah in državah članicah te finančne instrumente, v katere zelo verjamemo, predvsem delamo uh, s številnimi regijami v Italiji, da bi poskusili razviti nek eh, multiregijski eh, instrument, ki naj zagotavlja res eh, zelo zanimive pogoje za dostopanje do kredita. Eh, kar pa zadeva poenostavitev drugega stebra, moram reči, da to je ena izmed prioritet mojega komisarja. Zelo si prizadevamo v zvezi s tem, da pripravimo konkretne predloge za poenostavitev. Eh, zelo, zelo eh, smo se potrudili tudi za to, da bi poskusili spodbuditi regije in države članice k temu, da bolj enostavno, bolj pregledno izvajajo različne ukrepe tako da bodo olajšali tudi eh, življenje končnim uporabnikom. Eh, na tem bomo še delali. Hvala. Merci. Hvala, gospod Lango. No, zdaj bi pa nekaj eh, predlagal. Namreč, da se dela na spremembah računovodskega načrta. Mislim, da bi tako uh, uh, lažje vse skupaj uredili, uh, ko gre za države članice in pa regionalne skupnosti, ki urejajo te zadeve na podnacionalni ravni. To je tudi eno od ključnih vprašanj. Uh, zdaj pa prosim, če nam odgovorite na vsa zastavljena vprašanja. Hvala za zelo zanimiva vprašanja. Najprej bi gospoda Mantina povabila, da spregovori o vprašanjih eh, glede prehrambene verige in izkušnjah eh, v Italiji. Potem pa bom sama odgovorila še na druga vprašanja. Izvolite. Um, grazie. Dunque, l, um... Hvala lepa. Kot eh, je že povedala kolegica v predstavitvi študije, ena izmed ključnih točk je bila pozornost eh, do prehramne verige. In to je bila stvar, ki je izstopala predvsem v Italiji, kajti v Italiji obstaja neka tradicija pri načrtovanju uh, ukrepov iz uh, programa za razvoj podeželja in ravno v prehranskih verigah, v agroživilski verigi. Ta element je izredno zanimiv. Tudi, če se želimo odzvati na nekatere težave oziroma vprašanja, ki so bile izpostavljene v zvezi z uh, ponovno vzpostavitvijo ravnotežja, uh, v porazdelitvi eh, vrednosti znotraj agroživilske verige, kajti eh, katere so inovacije pri teh projektih. Eh, ko gre za agroživilsko verigo, gre za to, da je treba poiskati neke dogovore med primarno proizvodno in pa agroživilsko industrijo o uh, tem, kako naj se razvijajo te verige in seveda tudi o tem, kako naj se organizirajo agroživilske verige, kajti organizacija agroživilske verige je eh, šipka točka, ena od šipkih točk v kmetijstvu in to v številnih regijah. Tudi ta vidik je eh, izstopal kot eden izmed najbolj relevantnih bodi si v prejšnjem eh, programiranju in tudi zaradi uspeha teh projektov bo to relevantno tudi v prihodnjem programskem obdobju. Naj povem tudi še nekaj v zvezi s poenostavitvijo. Spraševali ste, zakaj poenostavljamo drugi stebr, zakaj bi morali poenostaviti drugi stebr, ki je že itak enostavnejši. Uh, dejansko imamo tri točke, pri, eh, o kateri bi bilo potrebno razmisliti z ozirom na poenostavito. Večkrat uh, izjavljamo, da potrebujemo več poenostavitve, ampak eh, to je tako samo neka splošna fraza. V resnici se moram, moramo mm, se osredotočiti na tri vidike. Prva stvar, ki bi jo bilo potrebno poenostaviti, so odnosi med prvim in drugim stebrom, predvsem med ozelenitvijo in eh, eh, agrookoljskimi ukrepi, kajti komisija zahteva od nas, da eh, odločno ločujemo to dvoje in ta, to ločevanje predpostavlja vrsto pravil in vrsto uh, zelo uh, rigoroznih uh, pregledov, ki potem konec koncev zelo zapletajo celotno zadevo. Torej, ko govorimo o poenostavitvi, um, se moramo najprej osredotočiti na to vprašanje, katera je povezava, kateri so odnosi, relacije med greeningom, ozelenitvijo in pa okoljskimi ukrepi. Če nam, bi nam uspelo to stvar doreči, bi eh, naredili zelo veliko uslugo kmetom. Potem druga, eh, drugi ki je, vidik, ki je pomemben pri poenostavitvi, je spet odnos med politikami za eh, po, razvoj podeželja in koezijskimi politikami. Kajti res je, da sto, eh, sta to dve politike, katerih namen je zmanjševanje razkoraka, ampak imata še vedno zelo različne, različna pravila, mm, eh, druga napram drugi. Prišlo je do nekega napredka z reformo 2007-2013, ampak ta napredek še ni uh, zadovoljiv. Zato uh, moramo doseči to, da pravila za delovanje uh, Evropskega sklada, za razvoj podeželja in Evropskega sklada uh, in Evropska socialnega uh, sklada naj bodo čim bolj podobna ta pravila. Zaradi tega. Uh, pristop, eh, multi, eh, eh, multi, multisklad pristop, lider ni bil sprejet v številnih regijah, kaj ti delati s tremi skladi, ki delujejo po drugačnih pravilih, je zelo zahtevno za regije. To je torej temeljni vidik, ki ga bo treba proučiti v naslednji reformi. Mislim, da tega nam ne bo uspelo storiti že danes, ampak to je nedvomno tema, ki jo je treba uvrstiti na dnevni red naslednje reforme. In tretji vidik v povezavi s poenostavitvijo Torej, programi za razvoj podeželja. To so programi, če si ogledamo recimo programe za razvoj podeželja in primerjamo z drugimi programi eh, iz evropskih skladov, bodi si eh, z, eh, sklad za regionalni razvoj in sklad za socialni razvoj, vidimo, da so ti veliko bolj podrobni, bolj obsežni, včasih celo pretirano podrobni. In torej, to, kar je treba storiti, biti, na kar moramo ciljati, je to, da poskusimo uh, prepričati tiste, ki programirajo, da bolje razmislijo o strategijah. To, kar je na vse zadnje problem pri vsem tem, pri pripravi programov, je seznam Eh, podrobnih ukrepov, zato je treba delati bolj na programiranju. In še zadnje vprašanje, potem zaključujem, torej eh, vprašanje, ki ga je postavil eh, deka, gospod Dekastro, zakaj nimamo nacionalnih ukrepov ali ne bi, se ne bi splačalo imeti nacionalnih ukrepov, dejansko uredba to pred celo predvideva možnost, torej, da bi m, mm, nekako mm, poenotili na nacionalni ravni za tiste države, ki imajo številne regionalne izobraževalne programe, da torej to poenotijo. Um, ampak pre, eh, torej, ampak eh, to, to možn, te možnosti so se države zelo malo poslužile. To je odvisno namreč predvsem od um, odnosov moči med državo in regijami v različnih državah članicah. Kajti uveljaviti skupna pravila na nacionalni ravni ni vedno izvedljivo, ker regije ponekod tega ne sprejemajo. Eh, in eh, torej, ampak je dobro tudi, da regije ohranijo določeno mm, stopnjo samostojnosti, kajti vsaka regija ima svojo specifiko in zato je pomembno, da imamo določeno maržo avtonomije za posamezne eh, regionalne programe. Hvala. Merci, merci a vous. Est-ce que vous pouvez brièvement... Hvala. Lahko prosim še vi na kratko odgovorite na vprašanja. Three main points. Dobro, tri glavne točke. Eh, iz Hrvaške in Združenega kraljestva smo slišali dve specifični vprašanji. Eh, zelo poznam situacijo na Hrvaškem oziroma jo lahko primerjam z malteško eh, situacijo. Ti problemi so res bistveni, predstavljajo tudi veliko breme za državne oblasti. Pri nas je pomagal uradnik z komisije, pri malteškem problemu je bilo tako in res je pomembno, urediti ta vprašanja. Potem, kar se tiče imenovanja programov za podeželjski razvoj, eh, torej ukrepi za kmetijsko-okoljske eh, zadeve, ta izraz prihaja iz 90-ih let. Eh, torej, ko so kmetje naredili kaj dobrega za okolje, je bilo to tako poimenovano. Potem pa v Franciji obstaja tudi eh, ekološko, agroekološko gibanje. Gre za nove tehnike obravnave zemlje in obdelave zemlje. Eh, torej, tukaj mm, gre za um, shranjevanje oglika in podobne ukrepe, ki veliko prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Mislim, da je to uh, zelo pomembno v tem trenutku, ko se moramo boriti proti podnebnim spremembam in to kmetom tudi pomaga, um, da dobijo določena sredstva za okolju prijazne tehnike. Mislim, da je veliko programov usmerilo um, podporo uh, tudi v smeri mladih kmetov. Pomembno je to delati, ampak v številnih državah obstajajo tudi uh, problemi za obnovo generacij na kmetijah. Eh, ti problemi pa so tudi zelo različni, včasih so povezani z zakonodajo, z uredbami in tako naprej. Eh, mladi ehm, se pogosto ne eh, lotevajo kmetijstva, bodi si zato, ker je na podeželju brezposelnost zelo velika, včasih obstajajo kapitalske ovire za to, da bi se mladi uprijeli tega sektorja. Torej, Um, Pristop bi moral biti ločen po državah, kajti eh, problemi so eh, po državah različni, ampak obstajajo ukrepi, ki gredo v tej smeri in sem optimistična, da bodo programi eh, tudi zasledovali ta cilj. No, moja zadnja točka pa zadeva simplifikacijo, poenostavljanje. Malo mi skrbi to, kako ste se nekateri odzvali na moje besede o simplifikaciji. Ne gre samo za to, da se zmanjša število ukrepov in pa zmanjša izbira za države članice, eh, kaj želijo narediti naprimer, na lokalni ravni. Evropa je zelo raznolika in izzivi so povsod drugačni. To, kar mi potrebujemo, je uh, fleksibilen nabor orodij, tako da bodo različne države lahko uporabile različna orodja za reševanje svojih potreb. Uh, Eh, moramo imeti nek eh, skupen nabor prioritet, to je bilo dogovorjeno na evropski ravni. Če samo eh, ukrepe razpolovimo, bomo s tem zvezali roke kmetom, ki želijo nekaj spremeniti. Mislim, da gre pri kompleksnosti predvsem za upravne postopke, za načrtovanje, za revizijo, za poročanje. In te stvari obremenijo nacionalno birokracijo in administracijo. Mi si ne želimo neke regulacije samo s šestimi ukrepi, kajti s tem bi omejili možnosti. Želimo pa boljši pristop, da bi omogočili integriran pristop na lokalni ravni, kot je nekdo rekel. Takrat bodo ljudje rekli, imam nabor orodij, eh, izbral bom primerno orodje za konkretno situacijo. In mislim, da je to primerno. Ne pa, da eh, morajo kmetje in pa eh, vse vse zadevne strani, prelistati na stotine strani, da najdejo eh, tist primeren ukrep, ki eh, ustreza njihovi situaciji. Na koncu pa eh, so potem države tudi zaskrbljene, da denarja sploh ne bodo mogle porabiti in, in si zato izberejo samo lažje zadeve. Vendar pa pri poenostavljanju ne smejiti za to, uh, Ne gre za to, da se eh, zmanjša področje uporabe uredbe, ampak da se sprosti te mehanizme, da se njihovo uporabo naredi lažjo. Ehm, tudi pri regionalnih skladih je to pomembno, ampak tam so eh, prevzeli drugačen pristop. Mislim, da bi na ta način lahko ustvarili boljši kontekst, na katerem bo lažje delovati na lokalni ravni. Obstajajo pa seveda potrebe na obeh straneh, treba je zagotoviti, da se bo denar primerno porabljal, da ne bo zlorabljen, najti moramo pa pravo ravnotežje za to, da ljudje ne bodo odvrnjeni od tega, ehm, da uporabijo ukrepe, ki so jim na voljo in denar, eh, ki je za to namenjen. Hvala. Merci. Merci Hvala za to vašo razlago. Mislim, da ste rekli, da ko bo šlo za strukturne reforme, bodo ti eh, elementi tudi v središču vaše pozornosti. Eh, pri liderju moramo tudi pogledati, kako bi lahko poenostavljali na različnih ravneh in tako bomo ustvarili ustrezno dinamiko na eh, terenu samem. Mislim, da smo ugotovili že, kateri vzvodi so učinkoviti in kateri ukrepi dobro delujejo. Vendar pa. Eh, je bila vedno vzpostavljena tudi kontrola in eh, mislim, da moramo eh, pregledati zdaj še enkrat te mehanizme in jih poenostaviti. Hvala za vašo študijo, hvala za kakovostno predstavitev. Zaključili bomo zdaj s to sejo, sledi sestanek koordinatorjev. Tisti, ki vas to ne zadeva, prosim, če zapustite dvorano. Srečali pa se bomo ponovno ob 15. uri popovdne. Um. Gospod Flanagan, ali lahko postavim še eno vprašanje, glede na to, kar je gospa zdaj povedala. Nekaj me še vedno bega in rad bi postavil v vprašanje, če lahko, če nismo že res zaključili s to sejo. Ali lahko vprašanje eh, postavite bilateralno. Kaj ti težavo imamo s tolmačenjem in z uh, naslednjim sestankom, sestankom koordinatorjev? Hvala.